So, wir haben ein strammes Programm heute. Чака нас натрупан програм. Усе вас zelo lepo pozdravljam v Evropskem parlamentu. Danes imamo javno predstavitev na temo pravica do vode. To se prenaša tudi preko spleta. Prenos je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta in uh, najprej želim v svoji sredi pozdraviti pobudnike te pobude. Predstavlja jih Anne-Marie Perret. Dobrodošli. Na začetku vam želim čestitati, da ste v tako kratkem času uspeli zbrati 1,9 milijona podpisov. To je res nekaj izjemnega. Vsak, ki se je že kadarkoli ukvarjal z kakršnokoli pobudo, bo vedel, da je 1,9 milijona podpisov res zelo veliko. Tukaj pozdravljam Maroša Ševčoviča, podpredsednika Evropske komisije, dobrodošli in zahvaljujem se mu. Zahvaljujem se gospodu Ševčeviču. Na začetku mandata je v svoji predstavitvi jasno povedal, da bo poskušal poskrbeti, da bo postopek državljanske pobude čim bolj preprost in da bo postopek mogoče tudi na spletu. V odboru za ustavne zadeve smo v Evropskem parlamentu to obravnavali. In uh, mislim, da je v današnjem svetu tudi smiselno, da se lahko ljudje podpišejo spletno, kajte drugače je težko doseči ustrezne številke. Danes smo tukaj, da prisluhnemo uspešnim pobudnikom. Zelo veliko je kolegic in kolegov, ki so danes prisotni. Evropski parlament, in eh, vodilni odbor, to je odbor za okolje, javno zdravje in varnost prehrane, je danes tudi tukaj, poleg tega pa je tukaj tudi odbor Inko in odbor za peticije. Kakor komisar dobro ve iz svoje predstavitve, bomo predstavitev razdelili na več delov, govorili pa bomo o pravici do vode. Kakor sem dejal, 1,9 milijona podpisov je bilo do sedaj zbranih. Milijon 659 tisoč in še nekaj jih je bilo razglašenih za ustrezne za spremljive in tudi v Nemčiji je bilo zelo veliko podpisov. Nikoli se še ni zgodilo, da bi o evropski temi govorili tudi v lokalnih parlamentih in uh, več strank iz vseh političnih spektrov je pozvalo k tej temi. V severozahodni regiji je prav gotovo bilo tako in to se mi zdi zelo dobro. Danes pišemo zgodovino, kajti to je dan, ko se izkaže neposredna evropska demokracija. Čas je, da z to javno predstavitvijo začnemo. Začel bo gospod podpredsednik, potem pa Georg Hefner, predstavnik iz eh, odbora za peticije, ki je prav tako poročevalec za evropsko pobudo. V odboru za ustavne zadeve, na to pa bo gospa Anmarie Pere predstavila državljansko pobudo, na to pa bomo začeli z celotno predstavitvijo. Razdeljena je na tri dele. Prvi krok je zagotovljena voda, sanitarije za vse v Evropski uniji, drugi krok je globalni dostop do vode in sanitarije za vse, tretji krok pa je brez liberalizacije vodnih storitev. To so trije krogi razprave, na to pa bomo seveda imeli kroge vprašanj in odgovorov. Vsak bo imel čas za postavljanje vprašanj in sicer dve minuti. Prosim, da se tega držite, drugače ne bomo prišli skozi. Prav tako bomo uporabili postopek pritegnite pozornost predsedujočega, kakor ga poznamo na plenarnem zasedanju, zato da bodo lahko tudi drugi zastavili vprašanje. Tudi predstavniki pobude bodo dobili priložnost, da spregovorijo v petih minutah, na to pa bomo dobili odgovore v svežnju. Zelo lepo je tukaj videti toliko ljudi. Hvala lepa za organizacijo tudi našim službam. Sem štejem tudi službe komisije, kajti redno smo bili v stikih glede tega, kako organizirati ta dogodek. To velja tudi za odbor INKO, za peticije, odbor za notreni trg, pa tudi zahvaljujem se generalni direkciji za komuniciranje. Hvala lepa torej vsem, da ste nam omogočili to javno predstavitev. Komaj čakam, da začnemo, sedaj bom nehal oddajati in pričel prejemati. Čas je, da spregovorite, najprej komisija, potem gospod Hefner, na to pa predstavniki pobude sami. Mislim, da smo danes lahko ponosni in eh, z nami je zelo veliko gostov. To kaže, da je interes za prvo uspešno državljansko pobudo velik. Veselim se že naslednjih teh ur in pol, ki jih bomo preživeli skupaj. Sam bom tisti, ki bo skrbel za to, da se vsi držate držite časa. Morda bi bilo bolje, da začnem kar sam s sabo. Zato bom sedaj končal. Nadaljuje pa gospod Marš Ševčevič. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, Matijas. Najprej želim povedati, da sem zelo zadovoljen, da se danes sestajamo tukaj v Evropskem parlamentu. Pogled od tukaj je res impresiven, to vam lahko povem redko vidimo dvorane tako natrpane z ljudmi, ki jih ta tema zelo zanima. Vidim, da ste polni entuzijazma glede te teme. Vem, o čem govorim, kajti vse dopoldne sem preživel z odborom, ki je odgovoren za organizacijo tega dogodka in te pobude. Dve leti je trajalo in uh, prva državljanska pobuda je prav ta, ki je izpolnila vse zahteve, ki so precej stroge. Skoraj 1,7 milijona državljanov je oddalo svoje podpise in pobuda je uspela v 13 državah članicah. To je res impresivno in hvala lepa za ta dosežek in za vaše prizadevanja, kajti mislim, da ste državljani jasno pokazali, da vam ta pobuda veliko pomeni. Dokazali ste, da instrument participativne demokracije, ki ste ga uporabili, deluje, da dejansko obstajajo ljudje, ki želijo neposredno navezati stike z evropskimi institucijami. Vi želite vplivati na agendo Evropske unije, Zato sem zelo zadovoljen, da lahko imamo razpravo o pobudi o pravici do vode. Prav danes. Od 1. aprila 2012 je komisija zabeležila 22 pobud. Nekaj je bilo pomislekov, kajti z gospodom Hefnerjem veliko delamo na tej uredbi. Ena od, eden od pomislekov je bil, da bi pobude lahko zlorabljali, da bi to možnost izkoriščali ljudje, ki ne upoštevajo državljanov in njihovih želja. No, to se je izkazalo za napačno. Državljani so vložili pobude v zvezi z izobraževanjem, komuniciranjem, okoljem, komunikacijami in tako naprej. To so teme, ki so blizu srca evropskih državljanov. Pravica do vode je prva pobuda, ki je izpolnila vsa merila. Vsaj dve pobudi še trdita, da sta zbrali več kot milijon podpisov. Ampak zahvaljujem se vsem organizatorjem, tudi tistim, ki jim ni uspelo doseči milijon podpisov. Ampak kaj so dosegli? Mobilizirali so ljudi, začeli so s politično razpravo o temah, ki so zelo pomembne za nje. Vsak tak pozitiven premik iz vrst državljanov je deležen odziva na ravni lokalnih predstavnikov, pa tudi na ravni Evropskega parlamenta. To je jasno vidno tudi iz pobud o pravici do vode. Kakor sem dejal danes dopovdan, smo govorili o tem, s kakšnimi ovirami so se spopadali organizatorji pri tej pobudi. Pri pripravi uredbe bi z Evropskim parlamentom lahko poskrbeli, da bi nekatere ovire odpravili, vendar nekatere ovire so nas presenetile, naprimer spletno zbiranje podpisov. Gre za ravnotežje med enostavnostjo zbiranja podpisov in varovanjem osebnih podatkov. Mislim, da smo se precej naučili iz tega. Veliko smo se naučili in to bomo izkoristili pri reviziji pravil glede državljanske pobude leta 2015. Na koncu vam želim povedati vsem, vam, Evropskemu parlamentu, organizatorjem in vsem državljanom, ki podpirajo to pobudo, da bo komisija pozorno spremljala to pobudo. Vsi generalni direktorati, ki pokrivajo področje v okviru te pobude, so bili prisotni danes dopovdan na zasedanju. Danes popovdan imamo tukaj tri visoke predstavnike Evropske komisije. Oni bodo podali svoje prve odzive odgovarjali bodo tudi na vaše vprašanja. Ampak eh, po tej javni predstavitvi danes bo komisija pred 20. marcem, kakor uredba od nas zahteva, pripravili tudi svoj odgovor. Če sklenem, hvala lepa še enkrat, čestitam, da ste pokazali, da ta instrument deluje. Pokazali ste, da imajo državljani sedaj instrument za neposredno vplivanje na evropsko zakonodajo in veselim se že naše razprave. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Hefner. Nadomešča od predsednika odbora za peticije. Izvolite. Bom nadaljeval v nemščini. Hvala lepa. Pozdravljeni tudi jaz vas pozdravljam in tudi sam sem zelo navdušen nad eh, takšnim številom obiskovalcev. To je zelo velika dvorana, pa še vedno niso vsi dobili mesta. Morda tega na prenosu preko spleta ne vidite, ampak dvorana je natrpana. To je velik dan za Evropo in za evropsko zgodovino, pa tudi velik dan za evropsko demokracijo, kajti običajno državljani vidijo, o čem se v Bruslju govori in o čem se odloča. In oni so tisti, ki morajo potem odločitve tudi sprejemati in jih izvajati. Danes se zadeve spreminjajo. Matijas Grote je lepo povedal, sedaj mi ne bomo več oddajali, ampak bomo poslušali, bomo prejemali vaše signale. Mi bomo sedaj prisluhnili državljanom in vašim predlogom za boljšo zakonodajo. To je zelo ključno vprašanje in zelo pomembna tema. Gre tudi za pomemben korak, kajti smo na dolgi poti od Evrope držav in vlad do Evrope državljanov. Pobudnikom te prve uspešne pobude želim čestitati. Za tistimi, ki jim bomo danes prisluhnili in za tistimi, ki danes sedijo tukaj, sedi še 1,6 ali več milijona ljudi, ki od nas danes pričakujejo, da bomo izpolnili njihove zahteve. Po mojem mnenju je to zelo odločilno vprašanje. Vprašanje, ki bo za ljudi vedno pomembnejše. Namreč voda je življensko pomembna. Brez vode ni življenja. Zato je vprašanje, komu voda pripada, kdo bo urejal dostop do vode, kdo bo zagotovil, da bodo vsi imeli dostop do vode, to je vprašanje, ki je vse bolj pomembno. Pobudniki pravijo, da je voda človekova pravica, da je ne smemo privatizirati, ampak da mora ostati javno dobro. Govorili bomo s predstavniki pobude, zastavljali si bomo različne vprašanja, pobudniki bodo postavili svoje mnenje, predstavili bodo svoja stališča. Zelo sem zadovoljen, da je to sedaj prva javna predstavitev o evropski državljanski pobudi, ampak prav gotovo ni zadnja. Tukaj so ustrezni odbori in tudi odbor za peticije, zato da bodo parlamentarci oziroma poslanci in tudi komisija vedeli, o čem govorite. To so ljudje, ki imajo največ izkušenj pri obravnavanju teh vprašanj pred začnem, preden začnem, se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali pri uredbi v zvezi z Evropsko državljansko pobudo. Čestitam tudi vsem pobudnikom pobude pravica do vode in skoraj dvema milijonoma državljanov, ki so se udeležili te pobude in ki so se obrnili na parlament in komisijo. Hvala vsem in upam, da bomo lahko izpolnili vaše pričakovanja. Hvala. Vielen Dank. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo Anne-Marie Pere, gre za predsednico državljanskega odbora. Izvolite, deset minut imate na voljo za svojo predstavitev. Hvala, predsedujoči, hvala lepa, gospod Grote. Moram reči, da sem eh, predsednica, na katero je eh, to eh, veliko število udeležencev naredilo veliko tisa. To dokazuje, da smo imeli prav, ko smo sklenili, da postavimo to zahtevo za to prvo evropsko državljansko pobudo, ravno vprašanje pravice do dostopa do vode in sanitarij kot osnovno človekovo pravico. Torej samo nekaj besed eh, kot predstavitev, eh, glede na to, kako smo se organizirali, kajti. Če, eh, se je, če je ta državljanska pobuda bila sprožena na ravni naše, našega Evropskega sindikalne zveze za javne storitve, moram priznati, da nismo bili edini pri tej pobudi, pri tem koraku, pri, tej, pri tem boju in mnoge nevladne organizacije. Eh, so eh, se nam pridružile. Tukaj mislim na European Anti-Poverty Network, na European Environment Bureau, European Public Health Alliance in Women in Europe for a Common Future. To so torej te nevladne organizacije. V okviru sindikalnega sveta smo bili deležni aktivne podpore Evropske eh, sindikalne konfederacije kot tudi naše internacionale za javne storitve ISP ki bo uh, spregovorila Roza Paraneli eh, kot eh, generalna uh, tajnica, sekretarka bo spregovorila v imenu te organizacije. Mislim, da ste vsi seznanjeni bolj ali manj, kaj je eh, Evropska državljanska pobuda, na to nas je že spomnil, uh, so nas že spomnili predgovorniki. Naj samo še dodam, da dejansko smo dosegli skoraj 1900 milijon devetsto tisoč podpisov eh, v približno osmih mesecih eh, smo že presegli milijon takih eh, podpisov. Torej, res smo izredno ponosni na to, z ozirom tudi na število državljanov 28 članic Evropske unije. To je videti morda malo, to, da to je bila prva državljanska pobuda na evropski ravni, ki je dejansko angažirala skoraj 2 milijona ljudi ljudi in vam moram zagotoviti, da tu ni malenkost in res, ehm, ker je venotnost in moč, res potrebujemo močne zaveznike v eh, tej pobudi in je tudi zelo korisno, da lahko podpre, računamo na podporo ne samo sindikalnih organizacij, ampak tudi civilne družbe na evropski ravni. In ehm, moram reči, da smo res bili deležni te podpore ker um, ko govorimo o državljanskih pobudah, uh, moramo vedeti, da gre za pobudo, ki želi vključiti konkretno, neko konkreten ukrep v okviru zakonodajne dejavnosti komisije. In dejansko mi smo želeli sprožiti to pobudo, o tem smo se pogovorili danes do povdan v okviru pogovorov z predstavnikom komisije gospodom Ševčovičem in uh, to želimo zdaj danes sprožiti tudi, ti, tudi tu pričo vseh vas uh, v okviru okviru a, pobude, ki jo je sprejel tudi Evropski parlament. Zakaj smo sklenili, da se osredotočimo na vodo? Tako kot je povedal gospod Hefner, je res, da je voda bistveni element za vsakršno obliko življenja in vemo tudi, da nažalost zaradi človekovih dejavnosti to je tudi element, ki je med tistimi, ki so najbolj ogroženi. Torej, kako lahko težko eh, si predstavljamo ne samo tehnične vidike upravljanja z vodo in eh, seveda tudi sanitari, eh, ko govorimo o javnem zdravstvu, ampak kako naj tudi zagotovimo dostop Uh, vsem, torej čisto vsem, do pitne vode in do uh, uh, ustreznega sanitarnega sistema v trenutku, ko se kriza nadaljuje in povečuje razkorak v Evropi tudi na tem področju. To, kar bom storila, bo enostavno to, da poskusim a, eh, podati nek eh, splošen pogled, nek splošen uvod, na to pa različni govorniki se bodo osredotočili na različne eh, vidike, na, torej se bodo osredotočili na te tri sklope, ki jih je tudi že omenjal gospod Grote. Torej, naj vas spomnim na razloge, ki so nas spodbudili k temu, da sprožimo to pobudo zdaj z skoraj milijonom sedemsto tisočimi podpisi. In uh, eh, nažalost ne bomo dosegli ravni dveh milijonov podpisov, kaj ti uh, eh, podpisovanje je zaključeno, razprava pa se šele začenja uh, in ravno v obliki razgovorov z komisijo in parlamentom. Torej, naj uh, tudi prikažem nadaljno pot, po kateri želimo hoditi v okviru te pobude participativne demokracije. Naš cilj je to, da bi dosegli, da uh, bi uh, zavezujoči Eh, zakonodajni akt bil sprejet za konkretno izvajanje teh temeljnih pravic, kot sta dostop do vode in sanitari. Izhodišče pri naši pobudi je to, da znotraj naše Evropske sindikalne zveze za javne storitve, ampak tudi v dogovoru z nevladnimi organizacijami, ki sem jih prej navedla, torej že nekaj časa delamo na tem, da eh, pač eh, eh, izpostavimo in se poglobimo v vprašanje pravice dostopa do vode. To, kar je zapisano v 11. členu Lizbonske pogodbe in ki daje možnost evropskim državljanom, da, spod, da spod sprožijo take pobude, kot tudi resolucija Združenih narodov iz leta 2010, ki priznava vodo in sanitarije kot temeljno pravico, eh, kot človekovo pravico, to je izhodišče naše dejavnosti. Dejda se nam je bistveno, da sprožimo tako um, delovanje na evropski ravni, eh, kajti eh, smo želeli izključiti vodo iz direktiv in zakonodajnih aktov v zvezi z notranjim trgom, um, kajti že leta 2000 je bilo priznano, znano, da voda ni blago kot katerokoli drugo, ampak je dediščina, ki jo je treba zaščititi in jo ustrezno obravnavati. V okviru pregleda direktive o koncesijah komisarja Barnje in Potočnik sta skupaj spomnila na to, da javni organi eh, pač bodo tisti, ki jim bodo povirjene eh, storitve in organizacija eh, pač dobave vode in da komisija absolutno ni želela želela usiliti na, nobe, na nekakšen način privatizacije eh, vodnih storitev. Torej, to so bistvene javne storitve, ki so bistvenega pomena za vse. Javni organi morajo eh, dejansko konkretno izvajati nadzor nad temi storitvami in državljani morajo imeti možnost, eh, da eh, uživajo te storitve po razumnih cenah, zato da lahko izpolnjujejo svoje osnovne potrebe in torej ne v okviru nekih tržnih pravil in zasledovanja samo dobička v okviru multinacionalk. Veliko državljanov, evropskih državljanov je še izključenih iz teh pravic in čeprav ne razpolagamo s konkretnimi statistikami, računamo, da danes približno en milijon ljudi nimajo dostopa do pitne vode in 8 milijonov nimajo dostopa do uh, kakovostne dobave vode. Poleg tega, če logika trga prevlada, potem uh, ne, si ne bomo pomišljali, če m, recimo bi želeli prekiniti dobavo vode družini, ki uh, nima več ustreznih sredstev za plačevanje te storitve. In torej um, ustrajanje krize poslabšuje in postruje tudi te težave. Mislimo namreč, da upravljanje z vodo eh, ne sme biti podvrženo samo tržnim pravilom in vodne storitve ne smejo biti liberalizirane. In to sta dve temi, ki se bosta večkrat vračali tudi v predstavitvah uh, mojih kolegov. Prepričani smo, da. Um, oskrba z vodo in uh, tudi pravica do sanitari, uh, da vse to ne sme biti liberalizirano. Naj ponovim še, katere so naše zahteve na ravni Evropske unije in potem tudi na svetovni ravni. Evrop, eh, institucije Evropske unije in držav članic morajo skrbeti za to, da vsi prebivalci eh, Evropske unije lahko uživajo pravico do vode in do sanitarij. Ko govorim o vodi, seveda govorim o kakovostni dobavi vode in o pitni vodi. To pomeni, da je treba uvesti zavezujočo zakonodajo za konkretno izvajanje in uveljavljanje človekove pravice do vode in sanitarij, tako kot je določeno v okviru um, resolucije iz leta 2020. 2010 Organizacije združenih narodov. Torej fragmentacija oziroma taktika deljenja, drobljenja, to so orodja, ki se uporabljajo na notranjem trgu in torej eh, teh orodij ne smemo uporabiti v povezavi z dejavnostmi, ki so povezane z vodo in sanitarijami. Voda je celovit eh, cikl in mora tak tudi ostati. Vodni cikl je obstajal v okviru Evropske unije še pred rimsko pogodbo, moramo se zavedati te stvarnosti in moramo ustrezno prikoriti našo zakonodajo, moramo uveljavljati nek eh, pristop in to je res ključni eh, vidik eh, naše državljanske pobude. Moramo torej uveljavljati pristop, ki naj temelji na pravicah raje kot pa pristop, ki temelji na trgu. To je mandat, ki nam je bil povrjen strani evropskih državljanov prek državljanske pobude za vodo kot človekova pravica torej kar zadeva oskrbo in upravljanje z vodo, zato da se bo ta pravica izvajala, je pomembno, da se ta storitev zagotovi na ravni, ki je čim bliža državljani. Liberalizacija bi dala prednost svetovnim multinacionalkam eh, iz, iz zasebnega sektorja in to na škodo vasi in eh, lokalnih organov, ki bi želeli izvajati te pravice v skladu z nekim ekološkim in participativnim programom. Zdaj pa bom zaključila in uh, pač združila še zadnje misli. Na svetovni ravni pa naj izpostavim najpomembnejšo točko. Mislimo, da Evropska unija s tem, da uh, bo začela uh, uveljavljati to temeljno pravico uh, dosopa do vode in uh, sanitari, bo dejansko odigrala vodilno ulogo za priznavanje tovrstnih pravic na svetovni ravni. Želimo, da Evropska unija okrepi svoja prizadevanja uh, napram drugim državam po celem svetu, Kar zadeva eh, univerzalni dostop do vode in sanitari, gre za spodbujanje mednarodnega sodelovanja na eh, temelju eh, pač nepridobitnih načel, na, sol, na, na, na, na načelu solidarnosti in sodelovanja, zato da okrepimo znanja, da se poslužimo partnerstev med javnimi organi oziroma zato, da spodbudimo tudi javne operaterje na tem področju, zato da izboljšamo kakovost teh storitev s tem zaključujem eh, in s tem sem predstavila našo evropsko državljansko pobudo in se vam zahvaljujem za pozornost. Ja. Hvala lepo, gospod Peri. Lepo ste nas uvedli v prvi tematski sklop pet kolegic in kolegov bo dobilo besedo in sicer po vrstnem redu iz posameznih političnih skupin, najprej Richard Zeber, ki se je že odnegdaj ukvarjal z vodo. Dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, tudi sam čestitam pobudnikom te pobude, čestitam jim za velik uspeh, ki so ga dosegli. Sem predsednik medskupine za vodo v Evropskem parlamentu. S to temo se intenzivno ukvarjamo, obravnavamo jo z več vidikov, tako z vidika kakovosti vode, kot z vidika gospodarskih aspektov. Imam nekaj komentarjev in sicer voda kot človekova pravica je sedaj zabeležena tudi v dokumentih Združenih narodov in eh, vsak evropejec je sedaj upravičen do vode v devetem protokolu, v prvem členu in v protokolu 26 v zvezi z Lizbonsko pogodbo imamo vidik dostopa do pitne vode. To so vprašanja javnega interesa in skupnega gospodarskega interesa. Vseeno pa so razlike med državami članicami glede organizacije upravljanja z vodo zelo velike. V skladu z pogodbo Evropske unije pa ne smemo posegati v mm, ureditve na nacionalni ravni. Gospa Pere, videl sem, da ste upravljali pojme liberalizacija in privatizacija. Včasih se mi zdi, da politika ta dva termina sili v mm, neko sivo področje. Želim pa si, da bi vsak državljan Evropske unije imel dostop do visoko kakovostne pitne vode. Kako bodo to države članice uredile, mislim, da bi morali pustiti um, državam članicam. Sam prihajam iz države kjer je oskrba za vodo v javnem sektorju in eh, stopnja zadovoljstva je več kot 90 odstotna. Sam bom zagovarjal seveda ta model, vendar mislim, da moramo upoštevati razlike med državami članicami in tudi tukaj bi morali poskušati, poskušati držati se pogodb. Hvala. Hvala lepa za dve minuti, Jolajnen. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi iz vrst socialistov. Čestitam vam k temu uspehu pri Evropski državljanski pobudi. Tema voda je bila res prava tema in zelo smo se razveselili, ko smo videli, da je prav ta tema bila izbrana na začetku tega instrumenta in eh, komisar Barnier je v direktivi o koncesijah dopustil, da je bila tema vode izuzeta in uh, Sedaj imamo javno predstavitev v Evropskem parlamentu, ki je v bistvu ljudska zbornica Evropske unije. In eh, lepo je, da je tako. Sem predsednik eh, Evropskega gibanja in eh, včasih se vprašamo, kje Evropsko gibanje sploh obstaja. No, zelo lepo je, da vam lahko povem, da je sedaj s to evropsko pobudo nastalo Evropsko gibanje od spodaj na vzgor. In uh, vedno znova smo priča evropski skepsi. S tem instrumentom pa mislim, da bi se lahko borili proti temu. Ljudje dobijo občutek, da lahko vplivajo, da lahko ukrepajo na evropski ravni. V Evropski uniji imamo zelo veliko zakonodaje, ampak eh, imamo tudi nekaj primankljajev. Sam živim na meji z Luksemburgom in Francijo, zdi pa se mi, da bi lahko upravili še zelo veliko. Zastavili smo si cilj leto 2015, ampak pri določenih ciljih bomo cilje dosegli šele deset let kasneje ali še več. V Evropi zelo veliko vode preprosto izgubimo, tako v industriji kot tudi v gospodinstvih. Mislim, da bi lahko z regionalnimi sredstvi Evropske unije storili veliko več. Mislim, da bi morali vodo vključiti v druge politike. Za socialne demokrate seveda voda ni blago, ampak je to javna dobrina številka ena, zato bi to moralo ostati v javnih rokah, ne pa v zasebnih rokah. Hvala. No to pa Chris Davis za dve minuti. Hvala lepa, prihajam iz Združenega kraljestva. Mislim, da je kakovost eh, sistemu pitne vode skoraj posod zelo visoka kanalizacijo bi lahko izboljšali, ampak mislim, da smo med najboljšimi v Evropi. Ampak eh, dobavo vode in kanalizacijo smo privatizirali pred 25 eh, leti. Sam sem liberalec in sem bil proti temu. Popolnoma zadovoljen sem bil z tem, ko so nam pitno vodo dostavljali iz javnih rok. Ampak težko je bilo zagotoviti finančne sredstva za potrebne naložbe. Vzpostavili smo nov sistem, sedaj imamo podjetja, ki jih eh, nadzira javni regulator, ki ščiti javne interese. Ta javni regulator lahko prisili družba, družbe, da vlagajo, lahko jim omeji dobičke, če ne izpolnjujejo naložb, lahko skrbi za standarde za kakovost in lahko ščiti tiste, ki bi jim lahko oduzeli vodo. Vedeti moramo, da je drago čistiti reke, drago je zagotavljati pitno vodo, drago je upravljati s kanalizacijo. To je lahko pravica, lahko uporabljate besedo pravica, koliko želite, ampak nekdo mora za to plačati in končni upravniki so tisti, ki morajo za to plačati. Zato moramo poskrbeti, da bo voda dostavljena in upravljena čim bolj učinkovito in čim bolj dostopno. Moje izkušnje v Združenem kraljestvu so, da je čisto mogoče, da zasebni sektor za to poskrbi, dokler seveda obstaja regulator, ki živi in dela v javnem interesu in skrbi za to, da se interese javnosti zaščiti. Hvala, Bas Eichhout, v imenu zelenih. Hvala lepa. V imenu zelenih čestitamo Almariji Pere za velik uspeh. Mislim, da to kaže, da je to zelo pomembna tema. Tudi za zelene je to zelo pomembna tema, seveda. Mislim, da lahko vsi sedaj proslavimo ta trenutek evropske demokracije, ampak eh, na koncu bomo morali zastaviti vprašanje komisiji, kaj bomo storili, kaj bomo storili sedaj s tem. Pobudo lahko pozdravimo, ampak kaj sedaj? Gospod Ševčevič, mislim, da vam moram povedati, da je vaše delo zaenkrat nekoliko razočarajoče. Nekaj ključnih elementov je, ki jih ljudje zahtevajo, vi pa ste sedaj dejali, da je to praznik evropske demokracije. Vse lepo in prav, pa kaj to pomeni? Richard Zeber, on pravi, da se strinja, da je voda človekova pravica, vendar na koncu morajo države članice nekaj storiti v zvezi s tem. No je eno ali drugo. Če se strinjate, da je to človekova pravica, potem bi tudi Evropska unija morala nekaj storiti. In komisija zaenkrat ne počne prav nič. Naj vam podam primer. Kaj je Evropska unija predlagala v zvezi z okoljem za 2030, v zvezi s plinom iz skrilovca? Nič. Plin iz krilca bo imel zelo velike posledice za uporabo vode, naprimer. Komisija ni storila prav nič v zvezi s tem. Zakaj? Če menite, da je to pomembna tema, če menite, da je voda človekova pravica in če si želite, da bi vsi imeli čisto in pitno vodo, potem morate nekaj storiti, kar se deva privatizacijo vode. Uradno to ni politika Evropske komisije, kakor navaja gospod Šepčovič. Ampak, če si pogledate memorandum o razumevanju med Trojko in Portugalsko, ali če si pogledate trojko samo, potem vidite, da tega ni. Ampak, če si pogledate poročilo o napredku, komisija kot članica trojke zahteva, da se Aquas do Portugal privatizira. Torej, v poročilu komisija zahteva privatizacijo. Če je res to človekova pravica in če resno jemljete pobudo državljanov, potem morate začeti tako tudi ravnati. Ampak, upam, da bo v drugem krogu komisija. Malo bolj konkretno zvezi s tem, kaj si želimo na področju politik. Next speaker is Alda Sousa on behalf of the e, Naslednja govornica Aida Sousa. V imenu svoje skupine GUNGL bi rada čestitala vsem za predloge in pobude, vsem, ki ste podpisali to državljansko pobudo in vsem, ki ste omogočili to zasedanje. To je zelo pomembna pobuda. Naša skupina se povsem strinja z vsem, kar se zahteva v tej pobudi, ko gre za dostop do vode in osnovnih sanitetnih eh, storitev. To je osnovna človekova pravica, ki jo moramo zagotoviti vsem. Na vodo ne smemo gledati kot na blago. To ni kot vsako drugo blago, s katerim se trguje. Pika, s tem ne moramo trgovati, se ne sme privatizirati in ostati mora v javnem sektorju. mislim, da moramo zagotoviti vsem dostop do vode. Gospod Zeber je rekel, da ne smemo se umešavati v odločitve držav članic. Ampak, kot je povedal gospod Eichhout, komisija IMF, eh, torej celotna trojka, se umešava v države članice in njihove ureditve in uh, onemogočajo dostop do vode. V moji državi, na portugalskem in pa tudi v Grčiji. so uh, zaprli vodo za več kot 24 tisoč gospodinstev, ker ljudje niso mogli več plačevati vode. To se je zgodilo v Grčiji. Zato tukaj ne smemo samo uh, proslavljati te pravice, uh, ampak se moramo za njo zauzeti. Ukrepi trojke pravzaprav ljudem onemogočajo dostop do vode in uh, izvajanje te pravice. V praksi se zaenkrat dogaja premalo. Hvala. Ja. Hvala lepa. Hvala. S tem je konec prvega kroga govornikov.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 Torej, če soglašate, jaz bi predala besedo tudi tistim, ki eh, so člani tega našega odbora, zato da ne bi eh, jaz eh, izkoristila vsega časa, ki ga imamo na voljo vsekakor, zato da sprožim to izmenjavo mnen bi uh, želela dodati, da je očitno, da ta temeljna pravica do vode ne sme biti samo uh, pobožna želja in se mora konkretizirati. Torej, enostavno, naj tako rečemo, to, kar, na, na kar smo opozorili komisarja Ševkoviča danes dopolne, je to, da a, eh, zahtevamo nekaj, kar je morda lahko videti utopično, ampak to, kar zahtevamo od komisije, je to, da a, ehm, začne razmišljati z drugačnega zornega kota o a, svoji zakonodaji. Imamo že določene ukrepe v direktivah o vodi, ki sicer gredo v dobro smer, ampak ne, nas ne zadovoljujo popolnoma, kajti glavna prioriteta za nas je voda kot temeljna pravica in to je to, kar moramo mora biti potem jasno in očitno v novi zakonodaji, ki naj bo okvirna zakonodaja z ozirom na direktive, ki sicer že veljajo, ki že obstajajo. Zdaj pa bi predala besedo uh, gospe Aneli Lundström iz Švedske, ki je prav tako tudi uh, članica tega od, odbora državljanske pobude. Izvolite, gospa. Ja, tak for det. Eh, man tror väldigt ofta, vi inbillar oss. Och pogosto dobimo vtis, da do problemov z vodo prihaja samo v novih državah članicah Evropske unije. Vendar pa moram povedati, da je ogrožen dostop do pitne vode tudi v državah, ki eh, so bile do sedaj uspešne, naprimer moja država Švedska. določeni deli vodnega omrežja ne delujejo, ko pride do poplav. In eh, poplavam se bomo eh, morali prilagoditi, na nje se bo treba navaditi glede na podnebne spremembe. In do tega prihaja zato, ker na švedskem primankuje naložb tudi v novih sistemih in novih omrežjih prihaja do teh težav, zato ker ni dovolj investicij. Ta grožna pa je večja, kot to prikazujejo mediji. Če si želimo v prihodnosti dobrih eh, sanitetnih, vodnih in kanalizacijskih sistemov, potem zato potrebujemo tudi prave naložbe in to zelo hitro. v Evropi vse čas govorimo o krizi, govorimo o brezposelnosti. E, sama mislim, da bi lahko besedo kriza uporabili tudi za opis situacije e, na področju investicij v vodna omrežja. Investicije potrebujemo zdaj, takoj. Hvala. Jan Vilem. Yes, thank you. Uh, eh, jammer. Hvala. Sem član odbora Evropske pobude. Rad bi spregovoril v skladu s tem, kar sta povedala uh, dva evroposlanca o trojki in varčevalnih ukrepih. Evropska državljanska pobuda Eh, zadeva vodna omrežja. Nimamo pa ocene strani Evropske komisije, kako bo privatizacija vplivala na človekove pravice in pravico do vode. Zakaj? Zato, ker ta pravica še ni v zakonodaji, ni še v zakonodaji Evropske unije. Uh, torej Evropska komisija bi morala dvakrat premisliti, preden od držav zahteva privatizacijo. Nekateri ste rekli, da je odgovornost držav članic, da privatizirajo ali ne svoja vodna podjetja. V državah, ki so v programu Trojke, pa obstaja velik pritisk, da se to zgodi. In če bo Evropska komisija rekla, da je zadovoljna, oziroma rekla je že, da je zadovoljna z projekti privatizacije vode v Atenah in Solunu, eh, potem je to zelo zaskrbljujoče. Potrebovali bi študije učinka, kakšen vpliv bi to imelo in na ta način bi se spremenila tudi razprava na to temo. mislimo, da je eh, zelo pomembno, da eh, pravico do vode in sanitetnih storitev vključimo v evropsko zakonodajno kot človekovo pravico. Potem bomo lažje razmišljali o razvoju dogodkov na tem področju. Eh, predstavnik Združenega kraljestva je rekel, da je tam prišlo do privatizacije. Mi kot predstavniki evropske pobude se nismo izrazili, samo glede dogajanja v Združenem kraljestvu. Mi pravimo, da bi vodo in sanitetne storitve morali izključiti iz pravil notranjega trga in da tega ne bi smeli liberalizirati. Vodne storitve ne bodo liberalizirane, je zatrdila Evropska komisija. To zahtevamo. Ampak ne govorite, da je tu kontroverzno? Ni. Vse javne ankete so pokazale, da ljudje ne želijo konkurenčnosti na področju vodnih storitev. Tudi v Združenem kraljestvu eh, javni vprašalniki še vedno kažejo na to, da bi ljudje raje imeli mm, neko javno podjetje, ki eh, skrbi za vodne vire državljani in to je pokazala tudi e, naša pobuda. Državljani menijo, da tema ni kontroverzna in se vsi strinjajo, da bi raje e, torej javne storitve na tem področju. Sebo? Y a-t-il une autre demande de... Au redu, še kdo želi, eh, želi zaprosil za besedo v imenu odbora državljanske pobude? Ne, potem pa lahko nadaljujemo, gospod predsednik. Hvala, ste mi prvega kroga. Konec. Še enkrat eh, vas bom opomnil, kje smo. Smo v krogu zagotovljen dostop do vode in sanitari za vse v Evropski uniji. Še enkrat sem vas želel opozoriti na to. Sedaj pa François Grostet. François Grostet. Predsednik. Eh, bien évidemment voilà les eh, Veselim se te razprave, ni dvoma o tem, eh, v sklopu te prve mm, evropske državljanske pobude, to je novost iz Lizbonske pogodbe in zadeva ravno pravico dostopa do vodnih storitev in to zadeva dober del človeštva, kaj ti voda je bistvenega pomena in tudi za spoštovanje drugih temeljnih pravic, ko je življenje, zdravje in dostojanstvo. Torej, voda sodeluje pri razvoju drugih družba za zdra, sodeluje pri eh, uveljavljanju zdravja eh, pred celih prebivalstev. Ampak naj povdarim, da ta razprava, pri kateri sodelujem, eh, me vodi k temu, da se bojim, da bi prišlo do pretirane ideologizacije, da bi to sprožilo neke vrste rivalstvo med javnimi in zasebnimi ponudniki. In da zaradi tega se ne bi osredotočili na temo, konkretnega dejanskega dostopa do vode za vse eh, v skladu z kakovostnimi standardi in ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Mislim, da je pomembno, da ne posegamo preveč v odločitev v zvezi z upravljanjem. Kar je bistvenega pomena je to, da vsak evropski državljan ima eh, ustrezen dostop do vode po eh, razumni ceni, torej po neki ceni, ki jo lahko prevzame na svoje ramena. Prepričana sem, da uspeh izvajanja, uveljavljanja te pravice eh, vode za vse v Evropi ni odvisna od oblike eh, ponudnika, če je to javni ali zasebni organ. Pa kar je pomembno, je to, da javni regulator ima potem nadzor nad eh, storitvami, ki se ponujajo. Torej, eh, prebivalec državljan eh, bi moral tudi imeti pravico odločati, če izbira med javnim ali zasebnim podjetjem, ampak tudi zasebno podjetje mora sprejeti tisočletne razvojne cilje in mora priznati, da pač dan danes več kot 33, moramo tudi upoštevati, da dan danes več kot 33 odstotkov evropskih državljanov že razpolaga s vodnimi storitvami, ki jih zagotavljajo zasebni podjetni, pod, zasebna podjetja. Torej seveda nekateri eh, trdijo, da eh, dva milijona ljudi nima dostope do kakovostne eh, vode, eh, drugi, druge študije pa dokazujejo čisto nasprotno. Nekateri zagotavljajo, da v eh, vzhodni Evropi eh, ljudje ne razpolagajo s kakovostno vodo. Torej jaz bi rada vedela, v čem je resnica. Peter Jahr. Hvala. Naslednji je gospod Peter Jahr za dve minuti. Vielen Dank auch nochmal mein Glückwunsch und mein Kompliment an die Hvala. Zahvaljujem se organizatorjem za organizacijo tega dogodka. Prvič imamo to vrstno zasedanje tukaj v Evropskem parlamentu. Mislim, da je dobro, da spregovorimo o evropskih eh, politikah z državljani. Državljani imajo možnost, da vplivajo in to kaže tudi na to, kako pomembno je to srečanje. Sam sem že kar nekaj let v politiki. Eh, zagotoviti želimo, da eh, ne bi na tem zasedanju ljudje samo izražali svojih predsotkov, ampak eh, da tudi postavljamo vprašanja in na nje odgovarjamo prihajam iz eh, regije, kjer ljudje menijo, da če bo vse v rokah državljanov, potem bo vse lepo in prav. Ampak eh, sam sem proti privatizaciji, če to ni dobro za vse. No, moje vprašanje za vas je naslednje. Gospod Zeber ima prav. Pravica vseh do vode je nekaj, s čimer se strinjam pravica do vode je seveda univerzalna, ampak voda mora biti čista, pitna in po dostopnih cenah. Nekaj pa me zanima. Zanima me, ali v okviru prepovedi liberalizacije razumete tudi prepoved privatizacije. V Evropski uniji imamo različne modele, tudi v Nemčiji imamo svoj model, v okviru katerega skupnosti še vedno imajo vodilno besedo, ampak upravljanje z vodo je v zasebnih rokah in to vedno ne gre slabo. V moje regiji prav tako imamo različne modele komunalne oziroma javne in zasebne in eh, kot eh, zunani opazovalec ne vidim prav nobenih razlik niti v cenah, niti v zagotova, zagotavljanju vode. Odločitev skupnosti, kako bodo upravljali z vodo, bi moralo ostati v rokah skupnosti. Se ne strinjate? Hvala. Hvala lepa, gospod Baldini. Izvolite v imenu socialdemokratov. Svi građani trebaju čistu pitku vodu i kvalitetan sustav odvodnje. Čista pitka voda i odvodnja... Vsi državljani Evropske unije potrebujejo kakovostno pitno vodo. To je temeljna pravica, ki jo moramo zagotoviti vsem državljanom. Eh, treba je zagotoviti dobavo take vode. Prva deklaracija, ki sem jo podpisal kot poslanec Evropskega parlamenta, je bila eh, pobuda proti privatizaciji vodnih virov. Prihajam iz države, ki zagotavlja vodo prek eh, javnega sistema in to pravico uporablja kar 80, 80 odstotkov državljanov Hrvaške. treba zagotoviti, da bodo državljani EU imeli dostop do vode in sanitetnih storitev. Voda je gotovo dragocen vir, eh, brez katerega ne moremo živeti. Ampak kar štirje od desetih ljudi na svetu, torej četr, eh, vsak eh, štirje na deset eh, ljudi na svetu nima, nimajo dostopa do vode. In do problemov prihaja zaradi slabega upravljanja vodnih virov. Mislim, da bi morali tukaj iz Evropskega parlamenta poslati poziv, eh, s katerim bi zahtevali boljše upravljanje vodnih virov. Zagotoviti eh, moramo oziroma priznati moramo, da so pitna voda in sanitetne storitve pogoj tudi za druge uh, pravice. Sam prihajam iz Istre, uh, bil sem župan manjšega kraja, uh, kjer imamo veliko vodnih virov. In iz teh virov se napaja tudi del Slovenije. Uh, Tudi tam sem opazil, da je treba vire bolje upravljati. Zagotoviti je treba, da uh, uresničimo cilje tisočletja in da zagotovimo vodo za vse. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Najprej gospa Sosa. Hvala, hvala vam lepo pitanje je ako pitka voda u. twenty one stoljeu bude imala ulogu koju je tijekom. twenty stoljea. najlepša hvala. vprašanje ki se ga postavljamo je ali bo voda v. enaindvajset stoletju imela tako vlogo kot nafta v. dvajset stoletju. to bi imelo velike posledice pozdravljam to današnje srečanje in uh, rada bi povedala, da tudi sama prihajam z Hrvaške kot kolega pred mano. Hrvaška je tretja uh, država po količini vodnih virov, takoj za Islandijo in Norveško. Hrvaška voda je skupno dobro, skupna dobrina in ima poseben status na Hrvaškem. Vedno imamo v mislih da je treba zagotoviti trajnostni razvoj in eh, zavedamo se, da voda ne more postati eh, neko zasebno dobro, zasebna dobrina. Eh, s tem se morajo ukvarjati tako na lokalnih kot regionalnih ravneh. Sama sem prosila, da eh, bi bila Hrvaška zaradi poplav deležna uh, večje solidarnosti. Hvala. Hvala, gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia. Eh, spoštovani kolegi in kolegice, gospe in gospodje, ta pobuda je dokazala, da pri upravljanju voda v Evropi obstaja nekaj anarhije, nekaj nereda, še posebej v določenih državah članicah. V nekaterih državah je upravljanje vodnih virov v zasebnih rokah, v nekaterih v javnih rokah. V moji državi je država vodila upravljanje vodnih eh, virov, ampak po eh, pristopu k Evropski uniji smo morali odpreti proces liberalizacije. Eh, tako da eh, se je upravljanje vode privatiziralo. In zdaj to eh, vodi neko francosko podjetje. Cene zdaj so desetkrat više, kot so bile včasih. Situacija danes je takšna, da tisti, ki so imeli lastno kanalizacijo, da uh, uh, jih zdaj uh, odklapljajo od skupnega sistema, on nis, on ne omogočajo jim povezave. Dostop do vode pa je temeljna pravica, ne glede na to, kako je organiziran trg in to bi morali imeti v mislih. Merci, monsieur le président. Euh... Predsedujoči, čestitamo vam za pobudo. Imela bi vprašanje, ki zadeva ne toliko eh, distribucije vode oziroma dejstvo, da eh, nekateri javni organi oziroma zasebni eh, operateri eh, upravljajo naprimer tudi z kanalizacijo. Ampak se bolj sredotočim na ceno. Vemo, kako so cene zelo visoke, predvsem v mestih. Čiščenje odpadnih voda v velikih mestih je zelo draga stvar in zaradi tega je treba stvar predati v roke zasebnim ponudnikom, ki ponujajo določene občine zagotavljajo tudi določene davčne olajšave, zato da pritegnejo javne ponudnike. Ampak v tem primeru potem je treba a, postaviti zelo natančna pravila, zato da a, a, potem se določene težave ne bodo prenašale na račun, ki ga bodo plačevali končni porabniki. Včasih prihaja do neke vrste a, prikrita a, privatizacija v določenih primerih, primer prihaja samo do koncesij in eh, pod določenimi pogoji ampak v določenih eh, pogojih pa, ehm, v določenih primerjih pa se, se ti pogoji ne spoštujejo. In eh, torej mislim, da vsi bolj ali manj soglašamo, ko gre za splošna načelja, ampak potem težave nastajajo, ko pride do konkretnega izvajanja teh splošnih načel. Moramo biti pozorni pač, da eh, ne bo prišlo do teh oblik prikritega, pri, prikrite privatizacije oziroma do zagotavljanja nekakovostnih raznih vodnih storitev. Isto velja tudi, eh, kar zadeva vprašanje sanacije oziroma čiščenja kmetijskih odpadnih vona, kar eh, po našem mnenju bi moralo biti v določenih primerjih tudi eh, na stroške posameznega pač podjetnika, kar seveda pa ne bi bilo zelo pravično. Hvala. Sedaj konec postopka pritegnite pozornost predsednika odbor državljanov sedaj dobi besedo. Gospa Pere dobi prvo besedo, na to pa lahko seveda porazdeli tudi med druge. Izvolite. Merci, monsieur Grote. Hvala, gospod Grote. Pričeli bomo pri zadnjem vprašanju kaj ti imamo tukaj strokovnjaka eh, ravno z področja eh, čiščenja odpadnih voda. Mislim, da bo lahko odgovoril tudi na vprašanje, ki je zastavila gospa Duron. Na to pa bomo odgovorili Herartu in eh, potem bom predala tudi besedo gospodu Vilemu. Ampak zdaj pa predam besedo Didjeju. Hvala lepa. Jaz sem predstavnik sindikata SŽT in eh, delujem ravno tudi na področju čiščenja odpadnih voda. Nisem ravno strokovnjak, ampak imam kar nekaj izkušenj na tem področju. Dejansko je prišlo do določene zamude v zadnjih desetletjih, kar zadeva čiščenje odpadnih eh, voda in zdaj je treba to vrzel zapolniti. Infrastrukture so zelo drage in po drugi strani. Eh, danes um, vemo, da obstaja cela vrsta zasebnih podjetij, ki predlagajo to ali te ali one storitve, te ali one infrastrukture in torej tisti, ki so zabeležili določeno zamudo na tem področju, je veliko lažje se prepustiti tem javnim eh, podje zasebnim podjetjem, kot pa iti po javni poti. Torej, uh, obstajajo tudi oblike sodelovanja med javnimi partnerji, obstajajo javne storitve v Franciji, ampak tudi v drugih evropskih državah, ki pa imajo uh, celo vrsto izkušenj na področju čiščenja odpadnih vodah in ki bi lahko uh, dali na razpolago ta svoja znanja in dejansko ta partnerstva med javnimi partnerji pa, uh, se, uh, pa nastajajo z uh, veliko več težav. To je veliko lažje recimo v Afriki oziroma v Indiji oziroma v drugih drugih državah, ki beležijo določeno zamudo, v Evropi pa je težko uresničevati to vrstna javna partnerstva, ki bi omogočila, da se izognemo zasebnim podjetjem, ampak da izkoristimo zgolj javne izkušnje in se pos, torej poslužimo pomoči drugih eh, istovetnih partnerjev. Naj še nekaj dodam. Eh, torej vsi eh, evropejci, ki trdijo, da je treba eh, zaščititi te vodne vire, vedo, da ne glede na to, če gre za proizvodno oziroma distribucijo vodnih virov oziroma za čiščenje odpadnih voda, vedo, da je treba Eh, pač ohraniti tudi določena splošna znanja. Eh, vsekakor, naprimer v Franciji, eh, tisti, ki so pristojni za vse te dejavnosti, so občine. Dejstvo, da pa je prišlo v nekaterih primerjih do privatizacije, vedo, da se te potem izkušnje začenjajo prenašati ven na, na druga podjetja, na podizvajalce. Zdravnika potrebujemo takoj feiern. Is he a doctor or somebody else? Je kak zdravnik v dvorani?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 odbor državljanov dobi besedo oziroma lahko nadaljujete, kjer ste končali. Izvolite. Merci, Hvala lepa, gospod Grote. Kolega Didier Dumont je zaključil svoj prispevek, zato bom zaprosila zdaj Herharta, ki je zaprosil za besedo, da spregovori. Ja, vielen Dank. Um, Herr Ott, ich bin deutscher Repräsentant. Hvala lepa. Sem nemški predstavnik äh, odbora državljanov prosil sem za besedo po prispevku gospoda Jara. On je opisal zadeve v času DDR-a in jih sedaj primerja z obravnavo in ureditvijo v vzhodni Nemčiji, v sedajni Zvezdne republike Nemčiji. To ni ustrezno. Naša struktura je demokratična, imamo ustrezne odnose in skupnosti odločajo o tem, kako se organizira oskrba z vodo. Dejansko je tako, da del skupnosti v vzhodni Nemčiji vključuje tudi del zasebnih podjetij. Gospod Jar je dejal, da so cene tudi v tistih skupnostih z zasebnimi deleži eh, nizke ali dostopne. Ampak treba je upoštevati, da imajo ta podjetja mm, običajno tarife niže, 10 do 15 odstotkov eh, pod mm, cenami skupnosti. Eh, tako so seveda prispevki nizki, eh, lahko pa se s tem seveda prispevajo oziroma financirajo tudi dobički. To moramo upoštevati, ne pa samo meniti, da bi z zasebnimi podjetji bilo tako kot z čistim podjetjem, ki je v lasti samo eh, skupnosti. Merci, Erhard. Je donne la parole à... Voilà, lepa, Erhard, gospod Willen. Je na vrsti na to pa Pedro in še Tomazo in s tem mislim, da smo zaključili krok. Hvala, Anne-Marie, hvala, gospod predsednik. Morda bi lahko uh, potegnili nek začasen uh, zaključek tega zasedanja. Opazil sem uh, strinjanje prek meja strank, govorci različnih političnih skupin so izrazili podporo eh, človekovi pravici do vode in sanitetnih storitev. Tako si razlagam mnenje evropskih poslancev eh, glede naše pobude. Evropska komisija pravi, slišali smo vas, mi jim sporočamo, no, zdaj pa ukrepajte. Številna vprašanja so bila postavljena o liberalizaciji in privatizaciji. Gospod eh, Jar je postavil zelo neposredno vprašanje. Če preberete zahteve Evropske državljanske pobude, vidite naslednje. Mi Evropsko komisijo prosimo, da se eh, zaveže, da ne bo liberalizirala, da ne bo liberalizirala mm, vodnih storitev in storitev. Eh, mi želimo, da bi to eh, evropske institucije tudi zapisalo v zakonodajo, ne samo, da nam nekaj obljubljajo. Evropska komisija se mora v zakonodaji zavezati temu, da vodne in sanitetne storitve postanejo človekove pravice. Eh, tukaj tudi ne gre za trgovinske sporazume. Veliko je zmede glede liberalizacije in privatizacije. Mi si želimo zaveze komisije, da ne bo prevzela pobud eh, v smeri liberalizacije vodnih storitev. Tudi privatizacija nas skrbi, eh, to so izrazili tudi številni poslanci. Pomembno je, da imamo okvir človekovih pravic, prek katerega bomo lahko presojali to vrstne okoliščine. Združeni narodi imajo tukaj jasen okvir glede različnih načinov, kako eh, se to lahko uresniči tudi v Evropski uniji. Hvala. Tomazo. Pedro in potem Tomazo. Gracias. Hvala. Govorili smo o tem, ali gre za ideološki problem. Ideologija ni slaba, dobro je, da smo eh, raznoliki, da imamo raznolika mnenja, če se ta mnenja spoštujejo. In, uh, Eh, tukaj sem miren, ne gre pa samo za ideologijo. Pred tremi dnemi so v Španiji, v Jerezu, 300 eh, družinam odklopili vodo, potem ko se je storitev privatizirala. In ko gre za tisoče družin, ki so tega deležne, Eh, se moramo vprašati, zakaj ali je pravično, da španska vlada to dopušča in da Evropska unija španski vladi dopušča, da uh, to počne. Tukaj ne gre samo za ideologijo, gre za nekaj več. E, ko so italijane vprašali o tem, je 30 tisoč uh, italijanov vse izrazilo uh, za to humanitarno načelo eh, ne gre ne za levico, ne za desnico, ampak so bili glasovi soglasni. Sam sem profesor eh, ekonomije v Almosari 100 tisoč prebivalcev. Eh, tam je en tak obrat, nič cela 15 evrov na kubični meter vode. Uradni stroški so Mm, pri privatnih podjetjih trikrat višji, potem v Aragonu. Eh, Aragonu je cena desetkrat višja pri eh, zasebnih podjetjih. Pravite, pustim, pustimo svobodo državam članicam, da lahko jim pustimo. Če pustimo svobodo državljanom, da oni odločajo, potem vidimo, da tam uh, kjer so imeli referendume, je eh, bil rezultat masiven. Eh, vsi so se eh, odločili za javne storitve. Hvala. Hvala lepa. Odbor je sedaj podal svoje odgovore. Besedo pa dobi gospa Benning predstavnica generalne delegacije za okolje. Izvolite. Hvala, pozdravljeni vsi. Sama bi se pridružila tistim govorcem, eh, ki so že rekli, da so veseli, da so danes tukaj pri tej prvi evropski državljanski pobudi, ko gre za dostop do vode. Rada bi vas opomnila, spomnila na to, da sem sama prišla zato, da eh, podam nekaj odgovorov za okoljskega vidika ko gre za to pobudo. Veliko sem slišala tudi o komponenti notranjega trga, ampak to bom prepustila drugim kolegom, tistim, ki bodo prišli eh, v eh, naslednjem krogu. Upam, da vam bom lahko zagotovila odgovore glede okoljske strani. Strinjamo se, da je voda eh, dragocen vir ključnega pomena za življenje. Mm, je pa tudi pomemben vir v našem gospodarstvu. Zato je nujno, da zaščitimo vodne vire in to je tudi temelj okoljske politike EU. Ta politika se je v zadnjih 40 letih širila, imamo uh, direktivo o vodi, o pitni vodi, potem o odpadnih vodah. Uh, zagotoviti želimo, da se ljudje lahko zanesejo na storitve pitne vode in sanitetne storitve. Imamo tudi okvirno direktivo o vodi, ki je uvedla upravljanje vodnih virov. Um, prosili ste me, ste me za številke in uh, uh, v tem trenutku lahko rečem, da 95 odstotkov evropskega prebivalstva ima dostop do vode uh, prek javnega omrežja. Potem imamo standarde glede pitne vode, ti so visoki, rezultati tukaj pa so 90 odstotni. Potem v EU je stopna priključenosti na uh, omrežja za čiščenje vode 85 odstotna. Okrog 80 odstotkov generirane odpadne vode uh, je tudi podvržene pravim postopkom obravnave odpadne vode. Uh, pri eh, skladnosti v državah članicah in pri eh, izvajanju te zakonodaje pa vidimo razlike med državami članicami. Zato je zelo pomembno, da izboljšamo to izvajanje in usklajenost eh, s sistemi obravnave eh, in predelave odpadne vode. Vendar pa eh, je že prišlo do napredka, še posebej po zaslugi finančne pomoči iz evropskih skladov od leta 2007. Eh, zagotavljamo eh, vodo 2,6 milijonom ljudi, 5,7 eh, milijonov ljudi pa je bilo priklopljenih na izboljšane sisteme od leta 2007 do 2013. So investicije v EU dosegle 22 milijard evrov v starih državah članicah, predvsem ko gre za določbe v odpadni vodi, eh, so bile te eh, dosežene in se izvajajo. V načrtu za vodo iz leta 2012 eh, se je ta pristop korenčka in palice izkazal za zelo uspešnega in to bomo izvajali še v prihodne. Ni pa Eh, dvoma, da bomo potrebovali še nadaljni napredek. Eh, zaznali smo napredek že leta 2012, mm, nekaj izzivov pa je še pred nami, nekaj jih bom osvetlila. Zagotoviti moramo visoko kakovost pitne vode za majhne eh, dobavitelje, predvsem v oddaljenih predeljih in na podeželju. Okrepiti moramo tudi vlaganja in sicer v izgradno infrastrukture za odpadne vode, predvsem v vzhodnih eh, državah članicah. Eh, moramo pa poskrbeti tudi za vzdrževanje trenutne infrastrukture posod po Evropski uniji. Spodbujati bo treba tudi inovativne tehnologije, razvoj inovativnih tehnologij, ne samo za čisto vodo, ampak tudi zato, da bomo imeli eh, vodo, ki jo bomo uporabljali na učinkovit način. Tukaj se omenja tudi Eh, direktiva o vodi. Tukaj je treba poskrbeti tudi za to, da se eh, vložek obrestuje. Po eh, drugi strani pa želimo izboljšati tudi informiranost državljanov in pa storitve, ki se jim zagotavljajo načrtovanih je kar nekaj dejavnosti, z nekaterimi smo že začeli, naprimer, da se izboljšajo sistemi širjenja informacij in upravljanja podatkov, eh, glede vseh vidikov povezanih z vodo. Skupaj z državami članicami smo vzpostavili tudi programe izvajanja, prednostne naloge, možnosti za financiranje, izvajanje in tako naprej. Skupaj z državami članicami smo pripravili eh, nek okvir za dejavnosti, eh, ki eh, bo veljal kot neka smernica za to, da se primerno obravnava majhne dobavitelje. Potem moramo pregledati tudi vodno zakonodajo, naprimer prednostne substance, potem direktiva o potalni vodi, to zdaj posodabljamo pa še direktiva o pitni vodi. Tukaj tudi razmišljamo o določenih določbah, o analizah in pregledu. Na koncu bi rada omenila še naslednje. Bolje moramo vključiti tudi javnost. Vodna zakonodaja v EU že predvideva mehanizme za aktivno udeležbo državljanov. To je v skladu z Arhuško konvencijo in zakonodajo EU glede okoljskih študij, ko gre za vpliv na okolje. To zadnje sta svet in parlament šele pred kratkim pregledala in sprejela. Evropska vodna politika in dejavnosti so v zadnjih letih omogočile dostop do primernih storitev pitne vode in pa uh, eh, sanitari za večino državljanov. Uh, Izzivi so še pred nami in skušali bomo reševati v posvetovanju z državami članicami in drugimi akteri. To bo ključnega pomena za to, da dosežemo popolno izvajanje zakonodaje o vodi in da se zagotovi dostop do uh, pitne vode in do sanitetnih storitev. Hvala. Hvala, gospod Nostrom, da povzame prvi krok. Ja, eh, eh, hvala lepa moram reči da je to bila zelo zanimiva razprava eh, prišlo je do ničkoliko zanimivih prispevkov in vsi soglašamo okrog tega da so pred nami veliki izzivi zelo smo vsi prepričani v to, da smo morda že veliko dosekli, ampak lahko še veliko postorimo. Zato, da zagotovimo, da res ščitimo vodo, ki je ogrožena, ne smemo pozabiti na to. Ko smo se pogovarjali s komisijo do pol dan, smo jih opozorili naj se bolj angažirajo tudi z ozirom na eh, mednarodne izzive, ki a, eh, a, eh, obstajajo na področju vodnih virov. Moramo se spomniti na to, da tudi v Evropi dostop do vode je ogrožen in moramo biti pomirjeni, tudi to pogledno. Hvala lepa, zahvaljujem se čisto vsem govornikom za vse predstavitve in za vsa vprašanja in odgovore. Zdaj prihajamo k drugemu krogu, svetovni dostop do vode in sanitari za vse. Zdaj bomo nekateri govorniki tukaj za eh, omizem se bodo zamenjali, bomo počakali par sekund. Pričeli bom eh, s predstavnikom eh, državljanske pobude, gospod Pedro Arojo. Imate na voljo pet minut za svojo predstavitev, izvolite. Najlepša hvala. Eh, priča smo dramatičnemu paradoksu v svetu prišlo je do globalne krize vode na planetu vode, na modrem planetu. In eh, ta kriza ni toliko problem pomankanja vode, kot posledica soupadanja treh velikih pomankljivosti. Prva je kriza netrajnosti, ki smo jo sprožili v naših vodnih ekosistemih. Potem druga je kriza revščine in neenakosti, ki jo je povzročil nemoralni. Uh, socioekonomski sistem. Tretja pa je kriza upravljanja eh, vodnih in sanitetnih storitev zaradi privatizacijskih pritiskov, ki iz državljanov eh, delajo preproste stranke, eh, klijente in na rob postavljajo najbolj revne. Torej, trajnost, revščina in pomankanje demokracije so razlog te krize. Evropska unija z okvirno direktivo o vodi se na konsistenten način sooča s prvim od teh izzivov in eh, danes eh, ima vodilno vlogo v svetu, ko gre za upravljanje vodnih ekosistemov in za različne eh, vrednote in okoljske funkcije. Nimamo pa ustrezne ureditve socialnih vrednot, ki so povezane z različnimi vodnimi storitvami, storitvami uporabe vode, eh, tako produktivnimi kot storitvami vode in sanitarij. Nismo se soočili s problemom neenakosti in revščine, kot tudi ne z omejitvami zaradi privatizacije eh, storitev vode in sanitarij. Eh, nekako izognili smo se zakonu in prepustili, da vsaka država članica to vrzel zapolni, kakor želi. Eh, državljanska pobuda Right to Water eh, skoraj dvima milijonoma podpisov odpira to razpravo o socialnih eh, vrednotah. To je razprava, ki mora razmisliti o pravicah in dožnostih državljanov in državljank Evropske unije. Razmisliti mora o etični koherentnosti, ki eh, zahteva, da se prizna dostop do eh, pitne vode in osnovnih eh, sanitetnih storitev kot človekovo pravico, tako kot je to storila že Skupščina Združenih narodov. Treba je razlikovati med človek, človeško pravico, človekovo pravico do 30 ali 40 litrov vode na osebo na dan od pravice, da se uporablja voda za izdelovanje papirja, za polnjenje bazenov in tako naprej. To mora biti etična, socialna in politična razprava, ki eh, mora človekovo pravico postaviti pred eh, tržne prednosti in tržno logiko in Evropska unija bo tako lahko ponovno pridobila vodilno vlogo v svetu, ki jo imajo zdaj druge države. Priznati moramo, da je. Eh, kompleksnost eh, vrednot na tem področju zelo velika. Eh, ta pravica mora biti univerzalna pravica in je v nasprotju s tržno logiko. Zato se zdaj zahtevajo novi modeli javnega participativnega upravljanja. In zato predlagamo nekaj stvari najprej, da se okrepijo načela, cilji in kriteriji, ki jih spodbuja okvirna direktiva o vodi za trajnostno upravljanje naših vodnih ekosistemov. Potem, jasno, formalno je treba priznati, eh, da je dostop do pitne vode in da so sanitetne storitve človekova pravica in to je treba vključiti v zakonodajo EU. Potem je treba zagotoviti tudi dopolnilno zakonodajo Eh, k okvirni direktivi o vodi. Na ta način bi urejali socialne eh, vrednote eh, v povezavi z uporabo vode. Zagotoviti je treba tudi dostop do pitne vode in osnovnih sanitetnih storitev. Treba je priznati kompleksnost narave vrednot, pravic in dolžnosti. In treba je v središče postaviti uh, Eh, splošni interes trenutne družbe in pa prihodnih eh, generacij na osnovi načela eh, dostopa do vode. Moramo postaviti tak prihodni zakonodajni okvir, ki bo urejal pravice in dožnosti v povezavi z vodo in sicer v javnem participativnem upravljanju. Želimo, da se preseže logika trga, pa tudi, da se presežejo eh, stari eh, sistemi. Kot se pravosodne storitve ne morejo kupiti, se tudi temeljne eh, vodne in sanitetne storitve ne morejo upravljati po neki logiki dobička. Z tega stališča mora Evropska unija prevzeti svojo globalno odgovornost, mora spodbuditi učinkovit program mednarodnega sodelovanja, ki bo izhajal iz temeljnih eh, načel solidarnosti in nedobičkonosnosti. Eh, treba je spodbujati eh, sodelovanje javno-javno in ne spodbujati prikritih oblik privatizacije na podlagi strategiji zasebno-javno, kot se to dogaja v mnogih delih sveta. Hvala. Hvala. sedaj prvi krok vprašanj. Prosim vas, da se držite časa za govor. Nekaj, nekoliko zaostajamo in eh, želel bi si, da bi tudi v tretjem krogu imeli dovolj časa za vprašanja in odgovore, zato da bi besedo dobili tudi tisti, ki imajo predstavitev tukaj, seveda. Mišel Štrifler je poročevalka o mm, Evropski državljanski pobudi pravice do vode v odboru za razvoj. Tri minute. Eh, Hvala lepa. Zelo sem eh, zadovoljna, da lahko zastopam odbor Reve na tej predstavitvi v okviru prve evropske državljanske pobude. Dostop do vo, pitne vode in eh, sanitari eh, velja za človekovo pravico v številnih besedilih Združenih narodov in zmanjšati število ljudi, ki na svetu nimajo dostopa do teh pravic, je eno od osnovnih ciljev, ki se zasledujejo v okviru tisočletnih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 Eh, nekateri trdijo, da je bil ta cilj že dosežen leta 2010, kar zadeva pitno vodo, ampak je treba pospešiti prizadevanje, kar zadeva pa dostop do eh, kakovostnih sanitetnih storitev. To mora biti doseženo na univerzalni ravni. UNICEF eh, računa, da 780 milijonov ljudi na svetu nimajo dostope do pitne vode in 2,5 milijard ljudi pa nimajo dostopa do ustreznih sanitari. Večina jih živi v podsaharski Afriki, kjer se število prebivalcev naglo povrne povečuje. Vsako leto financiramo številne programe v eh, državah v razvoju z 1,5 milijard evrov in torej Evropa je ena izmed najpomembnejših donatork eh, na tem področju eh, na svetu kakovost eh, in količina voda je bistvenega pomena za zdravje, za življenje, za prehrano. Suša in povodnje lahko povzročijo tudi premike celih ljudstev in to lahko povzroča potem konkurenco za te omejene vire. Problematika vod lahko izostri konflikte in zagotavljanje dostop do pitne vode lahko prispeva tudi k temu, da se izognemo eh, spopadom. Eh, povezave so izredno zapletene, ko govorimo o kakovosti zadostni eh, količini vode. To pomeni, da naše politike morajo biti ustrezno opredeljene in je treba, se je treba torej, um, poglobiti v to tudi pri izvajanju. Potrebno je vključiti tudi problematiko gospodarstva, socialnega gospodarstva tudi v državah v razvoju. In torej te omejene vire ne bi smeli uporabljati recimo za predelavo biogorijo, za eh, predelavo recimo eh, krme za živali in za hrano samo samo za nas, medtem ko eh, ti omejeni viri bi morali biti na voljo za lokalno prebivalstvo. Moramo tudi zmanjšati emisije toplogrednih plinov, kajti podnebne spremembe eh, oduzemajo tem ljudem eh, to osnovno dobrino, ki je voda. Zato moramo imeti visoko zastavljene pravila in standarde tudi v državah v razvoju in eh, tudi mi moramo biti odgovorni za to, kot odgovorni potrošniki bi lahko prispevali k zaščiti voda v državah v razvoju, s tem, da ne bi kupovali Eh, pač izdelkov, ki ne spoštujo eh, teh pravic, ampak moramo prispevati tudi k eh, preglednosti. Vsako, vsak dan 1800 otrok pod petimi leti starosti umre zaradi diareja in povezanih pove, bolezni, ki so povezane z nekakovostno vodo. To pomeni kršenje osnovne pravice, torej pravice do življenja. Na konferenci v Riju je Evropska unija iz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 se zavezuje eh, k cilju napredovanja kakovosti voda v vseh državah po celem svetu. In torej eh, tudi zaradi tega bi se morali prizadevati. In s tem zaključujem. Zahvaljujem se organizatorjem te državljanske pobude, ker so vključili med svoje prednosti ravno pravico do eh, pitne vode in sanitarij po celem svetu. Ta pravica zdaj mora postati stvarnost na, eh, ravni, na svetovni ravni. Imela sem samo tri minute na voljo, zato sem zelo hitela, pravi govornica. Fiona Hall, izvinite. Fiona Hall, minuto in pol. Hvala lepa. Naj se navežem na besede gospe Štifler. In eh, naj povdarim, da sanitetni vidik tisočletnih razvojnih ciljev je eh, pač eh, na poti, napreduje. Leta 2010 eh, v resnici eh, se stvari niso bistveno izboljšali na tem področju in eh, najrevnejši eh, na tem svetu so najbolj prizadeti, predvsem eh, eh invalidni ljudje. Eh, 15 odstotkov eh, svetovnega prebivalstva niso imeli še nikakršne druge možnosti, kot da so šli na potrebo tako na prostem. To je prikaz tega, kako so sanitarije ponekod, ponekod izredno, izredno, izredno skromne. To povzroča potem celo vrsto nalezljivih bolezni, kot eh, kolera naprimer in uh, oziroma cela vrsta eh, drugih bolezni, kot naprimer tudi eh, pač eh, razni črevesni črvi in uh, druge vrste nalezljivih bolezni. Uh, pri vsem tem je treba upoštevati tudi okoljski vidik oziroma podnebne vidike. 90 odstotkov uh, odpadnih voda uh, ni uh, obdelenih na nekakršen način. Uh, Torej, kaj moramo postoriti? Potrebujemo ustrezne sanitetne storitve, ki naj bodo povezane z vsemi predeli v vseh naseljih in moramo zagotoviti, da okvir, razvojni okvir za leto po 2015 naj sprejme e, med svoje prednostne naloge tudi vzpostavitev ustreznih sanitetnih storitev. Eh, se pravi, da sedmi cilj tisočletnih razvojnih ciljev eh, ne smemo, na to ne smemo pozabiti. Naslednji je gospod Krizugelos. Izvolite, minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa. Eh, Govorimo o tisočletnih razvojnih ciljih, o pravici do čiste vode, do sanitetnih storitev in to je globalna pravica, univerzalna pravica za vse. Ampak kako bomo to izvajali v praksi, predvsem v razvojnih politikah Evropske unije? in tudi v sporozumih s tretjimi državami ob upoštevanju krize, gospodarskih težav in tako dalje, ugotavljamo, da prihaja tudi do poskusov privatizacije na Hrvaškem, ampak tudi v Grči smo bili prisiljeni privatizirati določena vodno, vodna podjetja. Rad bi vedel, rad bi pač slišal od komisije, ali res zagovarjajo to privatizacijo, organizacije oziroma če je to predvsem pobuda trojke. Ampak ko govorimo o preglednosti in o udeležbi prebivalcem, to, kar je bistvenega pomena, je to, da vsi, tudi ko sodelujemo s tretjimi državami, eh, potrebujemo eh, upletenost državljanov, ko gre za izkoriščanje vodnih virov. In to mora veljati tudi za odnose s tretjimi državami. Državljani morajo imeti možnost povedati svoje, ko govorimo o vodi. In eh, tudi, ko gre za razvojno pomoč, tam moramo imeti imeti ustrezne socialne varovalke. Eh, moramo torej eh, se postaviti v službo tistih, ki res to potrebujemo. Potrebujejo pitna voda in sanitetne storitve, morajo priti do tistih, ki to res potrebujejo. To je bistveno. Eh, potrebno je ekološko upravljanje vodnih virov in zagotoviti, da to, kar se uveljavi, je upravljanje voda, ki ne temeli samo na logiki dobička. In ne nazadnje je eh, potrebno spodbuditi tudi ekološke inovacije zaščititi eh, tudi eh, podtalnico. Včasih prihaja tudi do izpustov, ki dosežejo podtalnice. Uporablja se voda za eh, tudi pridobivanje zlata, premoga in tako dalje. Hvala, gospod Grbrandi, za minuto. you are giving him. <laughs> Sorry, still listening to finish. Sem še poslušal pravo, doproščam se. Um, torej, hvala predsedujoči, torej naj uh, čestitam vsem tistim, ki so upleteni v to prvo evropsko državljansko pobudo. Uh, ehm, mene, mene preseneča, da je ravno voda v središču te prve pobude, enostavno zato, ker voda pomeni življenje in eh, življenje je. S središče vsega, kar počenjamo. In uh, seveda, uh, to je človekova pravica, to je samo po sebi neumno, ampak samo priznavanje tega mm, in ugotavljanje, da ljudje nimajo dostopa do teh eh, dobrin, je nekaj bistvenega. Moramo torej ustvariti pogoje za to, da zagotovimo, da, je, da bo ta pravica spoštovana po celem planetu. In uh, lahko na široko in na dolgo razpravljamo o liberalizaciji ali privatizaciji vodnih storitev, ali je to dobro ali slabo, ampak začnimo z največjim ponudnikom vode, ki ga imamo na svetu, to je sama narava. Če smo iskreni, narava je ogrožena, bioraznovrstnost je hudo ogrožena in eh, s tem torej narava nam ne bo mogla več oskrbovati z vodo. In Evropska unija je dober primer tega, kjer imamo eh, trdno, eh, pomembno zakonodajo, komisija si prizadeva za to, to moramo priznati, ampak države članice so tiste, ki ne uvršajo te teme ravno na vrh svoje lestvice. Torej, sprašujem vas, eh, ali eh, priznavate, da je narava osnova za čisto vodo za vse in v tem boju, zato kar je človekova pravica po celem svetu, si mo moramo boriti predvsem za naravo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa pritegnite pozornost predsedojočega. Ines Ajala Zinder za minuto. Hmm. E, nisem mogla priti prej, ker sem bila prisotna v drugem odboru. Čestitam za to evropsko pobudo. E, ta pobuda je dobila e, res veliko glasov in je dosegla svoj cilj. Hvala parlamentu, da imamo lahko to srečanje danes tukaj ta tema nekaj mesecev pred evropskimi volitvami je eh, zelo pozitivna. Državljani imajo tudi možnost eh, podati pobudo glede pomembnih tem, kot je dostop eh, do vode in sanitarnih storitev. V tem parlamentu smo na podlagi direktive o vodi že podali tudi druge zahteve. Mm, zahteve prihajajo tudi od pobudnikov te pobude, naprimer eh, na to, da je treba eh, eh, zagotoviti ustrezne vire, potem to, da se družinam odklopi voda, če je ne morejo plačati, s tem se gotovo ne strinjamo. Treba pa je zagotoviti tudi doseganje ciljev tisočletja v vseh državah članicah. Gospod eh, Zeber, eh, predlagali ste stopno en odstotek za eh, uporabo virov. Gospod, upam, da boste bolj konkretni glede svojih predlogov. Pri rešitvah imamo določeno hierarhijo, te strukture so zelo zapletene poleg tega um, moramo imeti tudi strukture za reševanje čezmejnih eh, sporov glede vode. Mislim, da je to zelo pomembno ne samo za Evropo, ampak tudi za države, kjer uh, je ta element uh, vzrok za številne vojaške spopade. Aleksandra Papadopoulos za eno minuto.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 To, kar me čudi, je velika neenakost, ki obstaja glede na uporabo vode. Imamo okvirno direktivo, imamo zelo stroge pogoje v Evropi, kar zadeva vodne vire. Celo vrsto let sem bila odgovorna za mikrobiološki nadzor nad vodo. In seveda razpolagamo vsemi temi direktivami, ampak v Afriki, v Aziji, tam se ne držimo teh direktiv in tam pri, torej prihaja do velikih neenakosti. To, kar me skrbi, je trojka. Thank you v državah, ki so v programu troge, kot je povedal grški kolega, Eh, torej, eh, v teh državah prihaja do privatizacije številnih eh, podjetij in s temi privatizacijami konec koncev ne samo voda ne bo več človekova pravica, ne samo v Evropi, ampak bo postala pravzaprav sredstvo za ustvarjanje dobička. Prišlo bo do krize vrednot in to me res zelo skrbi. Želela bi vedeti, kaj o tem misli Evropska komisija. Kaj ti gospod Ren je povedal, da je dejal, da Evropska komisija ni naklonjena privatizacijam, da želi imeti neutralno uh, zadržanje. In torej, kdo usiljuje? Trojka, v trojki kdo? Mednarodni denarni sklad? Kaj se dogaja? Gerard Hefner, bekommt zu einem. Gospod Hefner, za minuto in pol. Ja, was mich hier so beschäftigt und ich. Hvala lepa. Govorim tudi v imenu odbora za peticije in sicer z evropsko državljansko pobudo smo uresničili neke vrste stik državljanov z institucijami. Vi, državljani, sedaj opozarjate komisijo, parlament in druge institucije na to, kar vas skrbi. Vi boste vplivali na dolgoročno usmeritev naše politike. Zanima me, kako bomo to združili. Naj vam podam primer. Skoraj milijon 900 tisoč državljanov se je izrazilo proti temu, da bi privatizirali dostop do vode. In v Evropi je vedno večina državljanov, ki se izražajo proti temu, da bi imeli privatizacijo vode, tudi v tistih državah, kjer imajo že privatiziran dostop do vode. No, trojka pa zagovarja privatizacijo v Španiji, na Portugalskem in tam, kjer je pač aktivna. Zanima me, kako bomo to združili. Politika, ki jo želijo evropejci, mora biti politika, ki jo zagovarja tudi trojka. Kako bomo to vključili v razvojno politiko, v zonanje politiko? To je zelo pomembno vprašanje, kako bomo obravnavali vodo v prihodnosti, zato da bodo vsi imeli dostop do vode in da. Bomo preprečili, da naslednje vojne ne bodo vojne za nafto, ampak vojne za vodo. Tega si ne želimo. Želimo si mednarodna pravila. Kako bomo to dosegli? In kako bomo dosegli, da bo naša sunanja politika zagovarjala interese državljanov, ne pa mednarodnih koncernov, ki živijo od dobička in od tega, da trgujejo z vodo? To je moje vprašanje. Äh, Hvala lepa. Sedaj pa odbor državljanske pobude. Deset minut, da odgovorite na vprašanja. Sami pa lahko porazdelite čez zagovor. Si, eh, grazie. Inicio io e poi eventualmente... Lepa. Pričela bom jaz, potem pa bom morda predala besedo še svojim kolegom. Torej, najprej naj uh, se vam zahvalim, ker ste zastavili temeljno vprašanje. In sicer, pri eh, uveljavljanju pravice eh, do vode eh, ki je mm, človekova pravica Eh, pri vsem tem je treba tudi izpostaviti eh, način, kako se zagotavlja izvajanje te temeljne pravice. To pomeni, da je treba najprej eh, počistiti z morebitnim prepričanjem, da je voda lahko blago, s katerim lahko tržimo, oziroma blago, ki ga lahko uporabljamo za komercialne namene, za pridobivanje dobička. Samo nekaj podatkov za to, da pojasnim, kakšno je stanje. V zadnjih desetih letih, od 2001 dalje, v zadnjih 13 letih, smo bili priče eh, nekemu, pač, eh, spre, nekemu preobratu na, po celem svetu, kar zadeva privatizacijo vodnih storitev. V zadnjih 86 primerih, 51 primerov, uh, je, se jih je dogodilo v, v industrializiranih bogatih državah in 35 v državah v razvoju. Zanimivo je vedeti, da 21 izmed teh primerov se je mm, dogodila v Franciji, kot, ki kot veste je eh, domovina velikih vodnih multinacionalk in od teh 15, potem ko je mm, Pariz sklenil, da bo eh, ponovno eh, začel upravljati z vodo prek občinskih organov. Eh, to se dogaja tudi v mnogih drugih velikih državah. 15 eh, velikih eh, držav v ZDA so, je prekinilo pogodbe za upravljanje z vodnimi viri z zasebnimi podjetji. Torej 15 od teh, od teh 15, 12 je imelo pogodbe z velikimi multinacionalkami, ki so imeli svoj sedež v Evropi. Isto se dogaja tudi v državah v razvoju, naprimer v La Pazu, v Buenos Airesu, v Johannesburgu, v Dar el Salamu, v Gani, v Indoneziji, predvsem v Džakarti. Torej, to pomeni, da po celem svetu ljudje razmišljajo o tem, kolikšna je kakovost storitev, ki jih zagotavljajo zasebniki. In večkrat odgovor je pač, da javni partneri so bolj sposobni zagotavljati človekovo pravico do vode, kako kakovo storitev po nižjih cenah za državljane kajti pogosto um, se e, e, te ta javna podjetja e, eh, laže odpovedujejo velikim dobičkom. To ni ideološki pristop, to je samo dokaz tega, kar se dogaja v številnih državah, kjer so vlade e, zelo raznolike, torej v mnogih skupnostih, kjer e, so vlade vseh molo, mogočih e, političnih e, obarvanj. E, In torej mi kot eh, odbor državljanov eh, zahtevamo, da eh, naj Evropa tudi v svoji zunani politiki zauzame jasno zadržanje pri uh, vprašanju vode kot temeljne pravice. Ne gre samo za uh, eh, načeljne izjave, želimo si imeti ukrepov in, uh, pr in pač pravil, ki naj spoštujo to temeljno pravico pri vseh politikah, ki jih razvija Evropska unija. To pomeni, tako kot so tudi spostavili predstavniki Španije, Grčije in tako dalje, lepo bi bilo, Eh, ko bi lahko ugotovili, da Evropska unija in Trojka naprimer eh, predvidi, da se eh, solunsko vodo izključi iz privatizacije, lahko uh, eh, pride do ustreznega uveljavljanja varčevalnih politik. Če je, pra, če je voda pravica uh, vseh, potem mora ostati v javnih rokah. Pomembno je tudi poudariti, da vse, vsak dolar, ki se uloži v vodne vire, vodne storitve, imamo zelo velik dobiček, bodi si kar zadeva dobička nosnost storitve, bodi si kar zadeva tudi rentabilnost za celo skupnost. Kajti ta uh, povratek uh, nastaja v obliki manjših stroškov za zdravje za Eh, zdravje državljanov, za socialo. Eh, javnost je bolj sposobna zagotavljati z večjo eh, učinkovitostjo spoštovanje pač teh virov, re, potem cikl tudi celotne, celotnih vodnih virov, torej večje spoštovanje narave in ena stvar, ki jo smo jo morda nekoliko zanemarili v okviru evropskih politik, ampak to postaja nekaj nujnega na svetu, svetovni rani. Jaz sodelujem tudi pri skupini, eh, svetovalski skupini eh, Združenih narodov. In pred nedavnim smo imeli neko razpravo. Predstavniki zasebnih podjetij so povedali, da niso eh, pripravljeni zadovoljevati potrebe državljanov, ko pride do um, naravnih nesreč uh, povezanih z vodo. Torej lahko posežemo, ampak potem, ko je eh, izredno stanje že mimo. Ampak moramo se zavedati, da javna podjetja pa uh, takoj poskrbijo za dostopnost Eh, storitve v čim krajšem času. In ne šele, ko je izredno stanje mimo. Zato je pomembno, da Evropska unija spodbudi uh, politike sodelovanja, razvoja z državami v razvoju oziroma v okviru uh, prostotrgovinskih sporazumov, pri čemer naj se upošteva, da. Ko govorimo o vodi tudi zunaj Evropske unije, pomeni, da zagotovimo človekovo pravico dostopa do vode in do uh, eh, sanitari. Eh, zaščita torej vodnega vira kot takega, se izognemo temu, da to postane neko sredstvo za privatizacijo teh virov v številnih državah in tudi z, oziroma v način uvajanja kakršnih kolih ukrepov liberalizacije ali privatizacije in zagotovimo, da je ta vir dostopen tudi Eh, revnejšim slojem. Po drugi strani mislim, da eh, razvoj eh, politik, ki spodbujajo javno-javno, javna-javna partnerstva, tako da spodbudimo znanja, ki obstajajo tudi na evropski ravni, kar je zelo pomembno tudi za lokalno gospodarstvo, torej da vse to lahko spodbudi gospodarski razvoj tudi v tretjih državah pri čemer naj se upoštevajo tudi lokalni pogoji, eh, vzdržni razvoj, okoljsko vzdržni razvoj, Seveda eh, kriza dokazuje, da eh, razvoj ne more biti podvržen zgolj eh, nebrzani globalizaciji, tako kot se je dogajalo doslej na tak način. Evropska unija se bo ustrezno odzvala, zadovoljivo odzvala na zahteve odbora državljanske pobude bi se odzvala na neko temeljno potrebo potem, da dokažemo, da Evropa posluša svoj narod in uh, na tak način bi tudi premagali nezaupanje, ki uh, se uveljavlja po celi Evropi in hkrati bi se tudi uh, na svetovnem prizorišču pojavili kot uh, borec za nek vzdržni razvoj, ki naj upošteva socialni razvoj, gospodarski razvoj in pravice ljudi. Ne vem, če želi še kaj dodati Pedro, imamo uh, še eno minuto in pol. En el minuto y medio. V tej minuti in pol, ki nam je ostala, bi gospodu Hefnerju odgovoril naslednje. Seveda človekova pravica do vode ne bo dosežena, če se ne bomo borili za uh, dobro stanje naših ekosistemov, eh, torej za naš hidrološki cikl. Revni potrebujejo eh, čiste reke, to ni toliko problem bogatih, ampak problem potrebe revnih. Mi moramo predstaviti njihov upor eh, v povezavi z uničevanjem narave. V Latinske Amerike, Afriki so odpirali rudnike, Eh, in s tem onesnaževali vodo. Tukaj gre za toksično onesnaževanje in eh, to raste eksponentno. Pravzaprav eh, na mednarodni ravni ne, eh, nimamo niti nobenih ocen. Na deset tisoče eh, ljudi umre zaradi diareje vsak dan. Eh, 9 milijonov živi v Limi in uh, ti ljudje ne bodo imeli pravice do pitne vode, zato ker eh, je reka v gorah zaradi rudnika onesnažena. Kako uh, proizvajamo bogatstvo uh, s frakcijo, z različnimi metodami, pri tem moramo biti previdni in uh, naše minute in pol pa je s tem konec. Hvala. Vielen Dank. Hvala lepa. Besedo dobi Klaus Odišauser z komisije. Štiri minute, izvolite, če gre. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Vedno je lepo sodelovati v tej razpravi. Mislim, da dejansko lahko kaj prispevamo k tej temi voda in uh, zagotavljanje vode je vedno v osredju razvoja Evropske unije. To je zapisano tudi v vseh naših dokumentih. Mislim, da lahko gremo celo tako daleč, da rečemo, da komisija in države članice zagotavljajo 60 odstotkov razvojne pomoči. Smo vodilni na tem področju podpiramo več pobud, mislim, da ne pretiravamo, lahko rečem, da to drži, še posebej zato, ker je to denar davkoplačevalcev. Tretjim državam dajemo denar evropskih davkoplačevalcev, zato torej zastopamo tudi interese evropskih davkoplačevalcev v tujini. Samo par primerov. Zavezali smo se, da bomo v naslednjem programskem obdobju dali 3,1 milijarde evrov več za zagotavljanje ustrezne prehrane, v ta okvir pa seveda spada zagotavljanje vode in ustrezne pitne vode. Ta denar bo v veliki meri v partnerskih državah porabljen za to, da bomo pomagali na področju vode. Do, v obdobju 2004 do 2013 smo uložili 2,5 milijarde evrov Evropska komisija je vložila ta sredstva v več kot 60 partnerskih državah. Velik del tega so krediti, ki smo jih izplačali v višini 2 milijard evrov. S tem smo omogočali razvoj. Pomagali smo tudi banki za razvoj pri pomoči partnerskim državam. Želo veliko se govori o pravicah. Seveda naša razvojna politika temelji na vseh resolucijah Združenih narodov, na sklepih Združenih narodov. V zvezi s tem ni nobeno vprašanje, da ko se spuščamo v področje vode, moramo upoštevati pravice, vendar obenem moramo upoštevati tudi pravice potrebe, denar moramo vlagati tja, kjer so potrebe najviše, kjer je najbolj potreben. Vloga vode je jasna, gospa Štrihler je na to že opozorila, gre tudi za del um, ciljev tisočletja in tukaj nas prav tako čaka še zelo veliko dela. Voda bo za nas še naprej prednostna naloga. Mislim pa, da je zelo pomembno tudi to, da v prihodnosti opravljamo delo bolje. Več govornikov je o tem že govorilo. V letu in pol bo v New Yorku določena agenda za obdobje po letu 2015 in komisija je svoje sporočilo v zvezi s to temo že posredovala. Želimo si, da bi odgovorno ravnali z naravnimi viri. To pomeni, da si bomo v okviru pogajanja v New Yorku prizadevali za to, da bi točno zapisali, kako bomo obravnavali naravne vire v prihodnosti. To bo seveda služilo tudi našemu delu na področju razvoja v prihodnosti. In še nekaj, kar se mi zdi pomembno. Povedal sem že, da imamo skupno evropsko politiko. Kaj to pomeni? Ko Evropska komisija v neki državi stori manj na področju vode, To pomeni, da druge države članice ali druge organizacije storijo več. Prav gotovo se dogovarjamo o porazdelitvi dela in to je pomembno, vendar po drugi strani lahko razvojna pomoč predstavlja samo pomoč za samo pomoč. Mi ne bomo rešili njihovih problemov, problemov v partnerskih državah. Pomagati jim moramo, da bodo same znale reševati probleme. To je pomembno za našo diplomacijo, za diplomacijo Evropske unije nasploh. Ne bom se spuščal v podrobnosti, mislim pa, da lahko še enkrat samo ponovim, da je cilj te pobude v središču našega dela. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Parvaneli, za to, da sklene ta krok. Izvolite. Sì, ehm... Hvala lepa. Čisto na kratko. Mislim, da je pomembo, eh, da v razvojnih politikah v vedno večji meri upoštevamo dejstvo, kako je voda izredno pomembna, ne samo, da zagotavljamo čisto vse oblike življenja, ne samo človeškega življenja, ampak kako je eh, voda vedno tesneje povezana in prepletena z energetsko eh, politiko in politikami varnosti prehrane. Eh, zaradi tega eh, menimo, da eh, ko zatrjujemo, da je voda človekova pravica, je nekaj neizogibnega, tudi ko govorimo o prehranski varnosti in o perspektivah za prihodnost za naš planet, kjer prebivalstvo narašča, prehranska živilska proizvodnja pa se ne povočuje dovolj hitro, zato da bi zagotovili vsem dostojno življenje. Torej, z tega zornega kota Ta je element, ki ga je pomembno počrtati. In sicer, ko priznamo, da je voda človekova pravica, potem bi morala biti voda izključena ne samo iz pravil za notranji trg, ampak tudi iz pogajanj za a, prosto trgovino, ki potekajo a, v številnih a, forumih TTIP, SITA in tako dalje. In tako dalje. Torej, eh, izključitve, ki so bile zagotovljene v okviru CITA, eh, so odvisne od tega, da so državljani posegli, izvajali pritiske in mislimo, da sa to pobudo bomo lahko pozitivno nadaljevali po tej poti. Hvala. Hvala lepa, sedaj smo na koncu drugega kroga spet bomo zadeve nekoliko premešali, na to pa bomo nadaljevali z temo nobene liberalizacije vodnih storitev. Časa bomo imeli še eno uro, lepo prosim, da govorniki zamenjajo mesta, na to pa bomo nadaljevali. Bitte doch alle. Sedite, prosim. And then we can start with the Začeli bomo z tretjim krogom. Tema je nobena liberalizacija za vodne storitve. Začel bo gospod Ot. Pet minut imate. Podal bo predstavitev cilja mm, te pobude. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Grote. V razpravi je bilo povedanega že veliko. Za nas je zelo pomembno, da imajo človekove pravice prednost pred eh, interesi trga. Zato pravimo, da podnih storitev ne bi smeli liberalizirati. Kaj to pomeni? Voda je omejen natur, naravni vir in eh, javno dobro, ki je zelo pomembno za življenje in zdravje. Dostop do čiste pitne vode in sanitarije je predpogoj za nadaljno ohranjanje človekovih pravic, kot je zdravje in izobraževanje. Zato pravimo, da voda ni blago. Če pravimo, da voda ni blago, moramo upoštevati, kdo ravna z blagom. To so zasebna podjetja. Njihova e, naloga in njihovi cili niso uresničevanje človekovih pravic. Ne, a oni morajo se držati teh eh, pravil, ampak zaščita človekovih pravic je naloga države in to pomeni in vključuje tudi dostop do vode. V pobudi smo ugotovili, da mora biti oskrba z vodo organizirana čim bliže državljanom in državljankam, zato da zagotovimo demokratični nadzor in udeležbo Kaj to pomeni? To pomeni, da imajo skupnosti zelo pomembno nalogo, kajti skupnosti morajo prevzeti nadzor nad eh, vodo. Voda je naravni monopol, ki ne sme biti podvržen pravilom skupnega trga. Skupnosti morajo prevzeti odgovornost nad eh, vodo, to je prav tako mm, v skladu z načelom demokratičnega nadzora. Zato zahtevamo, da bi voda in vodni viri bili razglašeni za javno dobro. Prav tako moramo upoštevati eh, zahtevo, da upravljanje z vodo ne sme biti podvrženo trgom oziroma pravilom notranjega trga. To je bilo sklenjeno že leta 2004 v Evropskem parlamentu. To pomeni, da nihče nima pravice, da javno dobro torej vodo, vzame za svojo, si jo prilasti. Vsak človek mora imeti dostop do vode in to mora biti zapisano v pravu Evropske unije. To sicer ni glavna vsebina pobude, ampak vseeno pozdravljamo dejstvo, da je voda izključena ali izuzeta iz direktive o koncesijah. To je prvi korak v smeri tega, da bi vodo dokončno izuzeli iz pravil skupnega trga in zavedno zapisali v pravo EU, da ima prednost javna oskrba z vodo. Obenem tudi velja, da imamo velike pomisleke in ugovore proti temu, da bi oskrbo z vodo vključili v pogajanja o prostotrgovinskih sporozumih, kot je naprimer z ZDA. Takšni dogovori sledijo samo namenom trga in eh, ne upoštevajo izvajanje človekovih pravic. Enako velja za Evropsko unijo v pogajanjih za partnerskimi državami. Arbitražna sodišča zato ogrožajo samo upravo na ravni skupnosti, ko govorimo o tem, kako bi lahko skupnosti zagotovile ustrezno oskrbo z vodo in sanitarijami. Kajti nekateri bi želeli videti, da se to podvrže pravilom trga. V Evropi že imamo načine, da merimo uspešno zagotavljanje storitev vode, vode na ravni skupnosti, naprimer na nizozemskem in v Nemčiji to velja že par let. Zato bi lahko izboljšali zagotavljanje oskrbe z vodo. Zelo visoki so fiksni stroški pri zagotavljanju vode, zato je treba sredstva uporabljati čim bolj učinkovito in se učiti od najboljših. Komisija lahko z ustreznim programom stori zelo veliko za to, da bi izboljšanje oskrbo z vodo in še nekaj čisto na kratko. To, so, to velja tistim skupnostim, ki so se odločile za zasebne rešitve pri oskrbi z vodo. Podjetja, zasebna podjetja morajo delati dobičke in seveda te dobičke zagotavljajo državljani, ki se ne morejo izogniti temu naravnemu monopolu. Če ni demokratičnega nadzora nad uh, oskrbo z vodo, potem moramo zagotoviti nek drugi ekvivalent. Tudi pri zasebnih podjetjih za oskrbo z vodo mora veljati načelo preglednosti. Dobički in plačila morajo biti javni in državljani morajo imeti besedo do soodločanja in pravico do soodločanja. Zato potrebujemo ustrezne direktive, preglednost in tudi udeležbo državljanov. Hvala. Hvala lepo. Sedaj bomo morali nekoliko pozorneje gledati na uro. Ob 18.30 nas bodo namreč tolmači zapustili. Lepo prosim, da se vsi držite časa za govor. Prosim, da ste kratki. Vem, da je to zelo težko pri takšni temi, kot je ta. Čaka nas prvi krok eh, govornikov. Vsak ima minuto in pol časa na začetku dobi besedo kolegica Lehrip. Eh, Hvala lepa. Uvodoma, da bom čim hitrejša, naj povem, da eh, po mojem mnenju to ni ideološko vprašanje, je vprašanje pravic, prioritet, je vprašanje ukrepanja učinkovitosti. Kako naj se ne strinjamo z točkami 1 in 3 eh, predlogov, priporočil, ki jih eh, predlaga ta državljanska pobuda. Kot članica odbora za notranji trg in za varstvo potrošnikov, naj se osredotočim na eh, vprašanje v drugi točki, kjer se zahteva, da upravljanje z vodnimi veri ne bo podvržena predpisom notranjega trga in naj bo to izuzeto iz liberalizacije informacije. Glede na to, kako je to formulirano, je dvoumno, prihaja do zmede, morda namenoma, med vodo in pa uh, vsemi storitvami, ki so povezane z vodo. Kaj ti v uh, obrazložitvi, ki je zelo podrobna, kjer imamo celo vrsto predlogov. In to je pač uh, uh, formulacija te državljanske pobude, je jasno zapisano zapisano, da ta pravica zadeva samo vodo, ki mora biti izključena iz pravil notranjega trga. Torej, ustrajam na, tej, na tem dvoumju in na tej zmedi. In potem drugo vprašanje. Zakaj? Ker voda je dobrina, je pravica, je vir, ki mora biti, mora biti ustrezno zaščitena in torej upravljanje vode, zakaj bi moralo biti torej izključeno iz teh pravil notranjega trga? Glede na to, da imam zelo malo časa na voljo, ne vas opozorim, da pravila notranjega trga notranjega trga, ki veljajo tudi za storitve splošnega gospodarskega interesa in sem spadajo tudi vodni viri, stremijo za tem, da zagotavljajo preglednost, enakost obravnave, nediskriminacijo med upravljavci v državah članicah. Torej moramo pomisliti tudi na konkretne koristi za državljane morebitnih ukrepov, ki bi jih Evropska unija sprejela v bližnji ali daljni prihodnosti, kar zadeva ceno, dostopnost, kar zadeva sposobnost financiranja in tako naprej tako dalje, tudi kar zadeva naložbe v infrastrukture v prihodnje. Hvala. Hvala lepa, Evelyn Gephardt, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Ot. Spregovorili ste o zelo pomembni temi in sicer gre za to, da bi poskrbeli, da bo voda javno dobro za vse državljane. To je zelo pomembno in eh, ne smemo dopustiti, da bi voda postala predmet uh, tržnih sil. Ne gre za to, da bi tukaj kovali dobiček, ampak za to, da bi zagotovili kakovostno storitev za državljane. Omenili ste tudi prostotrgovinski sporozum. Eden od um, sporozumov vključuje poglavje o javnih naročilih in o skupnem gospodarskem interesu. Evropsko komisijo, ne gospoda Ota, ampak eh, gospod predstavnico komisije vprašujem, kako si to predstavljate. 1,9 milijona državljanov je podalo svoje mnenje, verjetno pa jih je zelo veliko več, ki te peticije niso podpisali, ampak se vseeno s tem strinjajo. Namreč, da skozi zadnje vrata prostotrgovinskega sporozuma ne bi spodkopali vseh dobrih pravil, ki smo jih vzpostavili tukaj v Evropi. Naprimer, želimo poskrbeti za to, da bi zaščitili naložbe. Kako boste za to poskrbeli? Hvala lepa, Evelyn Gebhardt. Zgledno ste se držali minute in pol. Prvi ste, ki ste se držali časa za govor. Čestitke. Gospod Hajderule. Hvala lepa. Hvala eh, pobudi državljanov govorili smo o koncesijah za storitve in eh, takrat sem izgubila upanje, da bi v parlamentu ali komisiji dobili večino za to, da bi vodo izvzeli iz eh, direktive za koncesije. Seveda, gospod Lehrib, ne gre samo za privatizacijo, gre za lastniške interese, lastniške vprašanja. To je seveda mm, vprašanje držav članic, vendar govorimo tudi o liberalizaciji, o tržnih silah in to je zapisano tudi v strezni direktivi. Voda je na srečo bila izuzeta. Zelo sem zadovoljna, da voda ne bo podvržena evropskim silam liberalizacije. Zelo sem zadovoljna, da smo tukaj zmagali. Vendar, moje vprašanje je naslednje. To nam je uspelo samo s pomočjo kompromisa. In v kompromisu je navedeno, da velja klauzula o reviziji. Čez dve ali tri leta naj bi preverili, kakšne učinke ima izuzetje vodje ne kakšen učinek bo to imelo na notranji trg, to smo preprečili, ampak preverili bomo, kakšne učinke ima to na vodo samo. Moje vprašanje je, kako boste to predpisali, kako boste to opredelili. In moje vprašanje velja tudi za Evropsko državljansko pobudo. Kaj tukaj zahtevate? Ne želimo si, da bi čez pet let naš uspeh spet onemogočili. Kaj se mora zgoditi? Kaj moramo zagotoviti? Voda ni običajno blago, ampak eh, kaj pa storitve, ki so povezane z vodo? Poskrbeti moramo, da to ne bo komercializirano in liberalizirano na evropski ravni. Hvala lepa. Denis De Jong, dve minuti. Minuto in pol se upravičujem zagovoril sem se, se opravičujem, minuto in pol. E, Hvala lepa, gospod e, predsednik. Hvala organizatorjem pobude. Hvala lepa, da ste poskrbeli za to, da je vse skupaj steklo tako, kot je treba, ampak tudi notranje trg ima svoje omejitve. To je povezano z uh, pričakovanji družbe in uh, eh, za me je to povezano tudi z zagotavljanjem javnih storitev. Zelo sem zadovoljen, da je voda izuzeta iz eh, direktive o koncesijah, ampak poskrbeti moramo, da to ne bo nekoč v prihodnosti potem spremenjeno. Trojka vseeno kaže, da si komisija vseeno prizadeva za privatizacijo, kajti drugače v teh državah ne bi usiljevali privatizacije in kako naj bi vse skupaj potem delovalo. Po eni strani imamo direktivo o koncesijah, trojka pa potem zadeve počne po svoje. Na nizozemskem se je izkazalo, da so podjetja spodbujali k temu, da bi bila čim bolj dobičkonosna. Tista podjetja, ki so delala tudi v tujini, na nizozemskem tega ne smejo početi. Gospod gospa ali gospod predstavnik komisije, kako si to predstavljate? Gospa Gebhardt, sporazum z ZDA. Naprimer, vzamemo primer Grčije. Kaj se bo eh, zgodilo v prihodnosti? Hvala lepa. Sedaj pa odbor državljanske pobude. Lepo prosim, da odgovorite na vprašanja, ki so vam bila zastavljena. Osem minut imate. Ja, ich möchte ähm, ganz kurz äh, darauf eingehen. Hvala lepa. Čisto na kratko, kar zadeva mm, pobudo in zahteve v zvezi z direktivo o koncesijah. Rekel sem, da ta direktiva ni v središču naših zahtev, ampak v javni razpravi se je vse skupaj izkazalo nekoliko drugače, kot je to veljalo za postopke na evropski ravni v preteklosti. Zadovoljni smo, da je področje vode izuzeto, vendar zadnja vrata so pravotava tukaj in sicer v obliki klauzule o reviziji. Gre za odpiranje skupnega trga in eh, področje vode naj bi spet nekoč prišlo na dnevni red. Zato sedaj pravimo, da je glede na rezultate te pobude zelo pomembno, da obravnavamo tudi to vprašanje. Upoštevati moramo, da državljani ne želijo odpiranja notranjega trga in to si želimo tudi zagotoviti za prihodnost. Ne gre samo za uveljavljanje človekovih pravic na področju vode, ampak gre za to, da si državljani v Evropi to želijo in to velja za oskrbe, oskrbo storitvije z vodo in to ni odvisno od eh, našega prepričanja. Hvala. Hvala lepa. Da odgovorim na vprašanje gospe Lehrib, ki podpira cilja 1 in 3, torej človekova pravica in eh, spodbujanje dostopa do vode v razvojnih politikah, ampak vi oziroma vaša skupina vseeno želite odpreti uh, storitve na področju vode liberalizaciji. In to si želimo. Namreč želimo si, da bi Evropska unija sklenila zavezo, da ne bo liberalizirala vodnih storitev. To si želimo. Gre za pravno obvezojočo izjavo. Ni tako zapleteno. To nima nobene veze s tem, kar se dogaja na lokalni ravni. Po našem mnenju bo pravica do vode dosegla svode, vendar države članice in skupnosti bodo morale posredovati, če se bodo spustile v postopek privatizacije. Poročevalec Združenih narodov o človekovi pravici do vode je jasen, kakšen mora biti okvir v teh primerjih. Sam pa želim skleniti nekaj zanimivega z vami. 20 evrov vam dan, če lahko omenite multinacionalko, ki dela v Evropski uniji, ki ni francoska in ki ni španska. Kaj želim s tem povedati? Če pravimo, da je treba liberalizirati oskrbo za vodo, moramo vedeti, kdo bo imel od tega dobitek, dobiček. 20 evrov, če lahko omenite ne špansko ali ne francosko podjetje. Izvolite. Okay. Now we can start the next hvala. Sedaj pa naslednji krok. Govorniki Envi in Peti. Prva je Sofija Okuni. Minuto in pol. Euh, Gospe in gospodje, naj pozdravim to pobudo, državljansko pobudo in današnjo javno predstavitev, kaj ti nam omogoča, da problematiko vode postavimo v središče pozornosti. Ker sem dolgo časa angažirana za mehanizme, za nove oblike financiranja, za boljši dostop do vode in sanitari, se veselim te razprave in popolnoma podpiram točki 1 in 3 eh, v celoti dosegli z ozirom na vse to kar je bilo že danes povedano ampak naj se eh, osredotočim na vprašanje liberalizacije eh, vodnih storitev in eh, tudi mm, z ozirom na preveč približne izjave, ki so bile podane v zvezi s tem. Torej, te storitve so zelo strogo urejene in nadzorovane strani javnih organov. Vsi evropski državljani imajo dostop do teh storitev prek, tudi tisti, ki imajo dostop prek zasebnih podjetij. Tudi če zasebni podjetje je zadolženo za te storitve, je vedno podvržen uh, temu ali onemu javnemu nadzornemu organu. Torej, uh, gre samo za uh, pač to, da delegiramo določene, določeno upravljanje storitev. Če pride do kršitve eh, pravil, po katerih mora prihajati do tega upravljanja, potem eh, občinska uprava lahko na novo prevzame v svoje roke eh, upravljanje z vodnimi viri. Zanimivo bi bilo imeti možnost prisluhniti danost vsem akterjem z tega področja, vključno z zasebnimi podjetji. Naj tudi opozorim na to, da zasebna podjetja na tem področju so podjetja, ki prispevajo k gospodarskemu razvoju Evropske unije. Zelo pogosto grad pravzaprav svarimo pred temi podjetji, kot da bi ta bila neke vrste šiva božja. V resnici pa so vedno podržali določena javnima nadzornim organom, kot, jav, kot podjetja prispevajo tudi k ustvarjanju bruto domačega proizvoda in so lahko tudi prisotne na tujih trgih, kar je zelo eh, težko za eh, javna podjetja. Poleg tega imajo več sredstev za eh, ulaganje v razvoj in inovacije na tem področju. Hvala lepa nekatere bi morali poslati v Imko, kajti uh, tam se očitno vsi držijo časa za govor. Lepo, prosim, vsi se držite časa za govor, kajti drugače ne bomo prišli skozi. Kriton Arsenis. Minuto in pol. Vem, da zmorete. Hvala lepa, gospod predsednik. Privatizacija vode je gospodarsko racionalna, socialno škodljiva in pogosto uh, zakonita. Vse se je začelo z gospo Thatcher v Združenem kraljestvu, ko se je odločila, da bo privatizirala ta vodna podjetja. Cene so bile uh, eh, više, potem seveda za državljane. Trikrat več državljanov imamo brez dostopa do vode, ker ne morejo plačati računov in eh, kakovost se je prav tako zmanjšala. Privatizacija vode v Boliviji je vodila do tega, da so podjetja poskušala obdavčiti deževnico. Skoraj dva milijona evropskih državljanov je sedaj zahtevalo, da se ustavi privatizacija vode. 50 članov oziroma poslancev Evropskega parlamenta je zahtevalo, da se preneha z privatizacijo solunskega vodovoda. Grška država je to ustavila, ker meni oziroma grška vlada še vedno spodbuja to nezakonito privatizacijo pod pretvezo reform. In gospod Šeščevič kot predstavnik komisije prav tako tukaj. Vodno podjetje v Solunu ima 18 milijonov neto dobička in eh, prodali naj bi jo po, milijon, po ceni 110 milijonov evrov. Podjetja pa menijo, da je to preveč. Na koncu vas želim še nekaj vprašati, gospod Ševčovič. Če bomo spoštovali voljo državljanov, mislim, da morate spregovoriti z drugimi predstavniki komisije in povedati, da vaše politike niso več dobrodošle. Hvala. Korin Lepaš. Lepa, Najprej naj povem, da sem zelo zadovoljna, da lahko sodelujem na tej javni predstavitvi, ki je eh, napredek in predstavlja prvi dan eh, participativne demokracije v Evropi. Upam, da bomo imeli še veliko takih dni. Eh, poslušati je dobro, slišati je boljše. Torej, eh, prav gotovo današnja pobuda mora biti uslišana strani komisije. Torej, eh, zelo se veselim enotnih pogledov, ki, jih izra, ki je izražena v tej državljanski pobudi in med tem, kar so mnogi danes povedali na tej javni predstavitvi in tudi v upoštevanju resol, naše resolucije z leta 2012, ki je nažalost samo resolucija. Ampak dialogu ugotavljamo, da prihaja do nasprotovanja strani komisije v zvezi s temi pogledi in eh, tudi eh, namera, da bi eh, nadaljevali po poti liberalizacije, ki jo številni naši sodržavljani si ne želijo. Seveda v idealnem svetu bi lahko imeli pravi nadzor, bi imeli ravnoteže med javnimi in zasebnimi akterji, ampak ne živimo v idealnem svetu in stvari se ne dogajajo tako. In ko ugotavljamo, da prihaja do porasta cene vode, ko preidemo z javnega sistema na zasebni sistem in v naši državi bi vam lahko podala ničkoliko primerov, potem razumemo, zakaj toliko naših sodržavljanov v Evropi ne želijo nadaljevati po, depo, po tej poti. Če ne bomo res sposobni zagotoviti ravnotežja, gospod predsednik, potem ne smemo se podati na pot, na pot liberalizacije, moramo podpreti to državljansko pobudo. Hvala. Vielen Dank. Hvala lepa, Martin Kasler. Hvala lepa. Najprej se vam zahvaljujem za to, da ste bili uspešni z eh, pobodo državljanov. Čestitam za to, da ste zbrali toliko podpisov in mislim, da to kaže, da v Evropi velja velik interes za to temo. Nas smo v Nemčiji, čeprav je bilo zelo veliko glasov oddanih oziroma veliko podpisov prav iz Nemčije v Frankfurtu živim in uh, skupnosti tam so zelo uspešne, sodelujejo z zasebnimi podjetji in uh, povedati vam želim, da ne potrebujemo konkurence, ampak potrebujemo gotovost, da bodo ljudje imeli vedno dostop do uh, čiste pitne vode. To je tisto, kar potrebujemo. In ko govorimo o preglednosti in konkurenci, potem je to seveda vedno argument za to, da bi tisti, ki imajo veliko možnosti na skupnem trgu, naprimer iz velikih držav, imeli prednosti. Videli smo, da imamo zelo veliko mm, različnih interesov tukaj. Poglejte si samo plastenke, iz katerih držav velika podjetja pridejo in jasno je, kdo bi od tega imel največ. Ampak eh, kot odgovorni politiki, kot nekdani župani in tako naprej, ki sodelujemo pri tem, da je voda čista, mi moramo imeti glavno besedo pri tem, Na lokalni ravni je treba dopustiti besedo o tem, kdo odloča o čisti pitni vodi. Obljubljam vam, da bomo to še naprej počeli, še naprej se bom eh, prizadeval za to in tudi v razpravah o prostotrgovinskem sporozumu z ZDA se bom seveda prizadeval za to, prihajam iz eh, stranke CSU na Bavarskem, tako da bo jasno. Hvala lepa, na zdravje tudi vam. Nese Šalders je naslednja. Kampanja pravica do vode prihaja pravi čas, kajti države kot je Irska so začele centralizirati vodni sektor kot eh, del reševalnega svežnja, ki ga je usilila trojka. Naši državljani se bodo morda soočali z nižjimi cenami vode in oziroma višjimi cenami vode in nižjo kakovostjo vode. To so posledice gospodarske krize in eh, strogih politik vrčevanja. Zelo veliko zneskov, zelo veliko količino denarja vlagamo v to in to je nemoralno. Namesto tega bi morali te finance vložiti v to, da zagotovimo, da bo voda varna in pitna. Vprašanje je tudi naslednje. Dostop do vode mora biti pravica za vse državljane, prav tako pa ne smemo dopustiti liberalizacije trga z vodo. Ključno vprašanje je dostopnost cen vode. Visoko kakovostna voda bo dobra le, če, bojo, če si jo bodo vsi lahko privoščili in le takšna voda si zasluži status človekove pravice. Moje vprašanje za komisijo je naslednje. Glede na vprašanje o dostopnosti me zanima, kako boste poskrbeli, da bo Evropska unija dosegla cilje tisočletja v zvezi z univerzalnim dostopom do vode in sanitarije. In ne nazadnje, kakšne ukrepe, če sploh katere nameravate unesti za to, da bi zagotovili več participacije državljanov pri postopkih odločanja o vodi. Hvala. Hvala lepa, gospod Huntis, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Sem evropski poslanec iz odbora za peticije. Prihajam iz skupine levih in iz Grčije. Mislim, da je ta državljanska pobuda res dragocena. V Grčiji imamo veliko težav, ampak eh, v Grčiji se še naprej izvaja ti poskusi privatizacije v Atenah, v Solunu, če tudi obstajajo veliki protesti proti temu in zahteve po referendumu komisija pravi, da bo to upoštevala, rekli so, da bodo izuzeli vodo iz eh, direktive o koncesijah in tako naprej. Gospod Ren je dejal, da pri vodi in pri omrežju ne bodo spremenili nič. No, trojka pa je grško vlado prisilila, da je prodala omrežja. Tako v Atenah, kot tudi v Solunu. Zato je moje vprašanje naslednje. Ali mi lahko, prosim, poveste, odkot prihajajo ta velika podjetja, te velike multinacionalke, ki bodo prevzele uh, nadzor nad omrežji Odgovora od gospoda Rena še nisem dobil in če rečemo, da je voda temeljna pravica, potem je treba to pravico tudi ustrezno izvajati, zato da bo to javno dobro, ne pa kot blago. Hvala. Hvala. Postopek pritegnite pozornost predsednika. Dva sta se javila k besedi. Evelyn Gebher za minuto. Hvala lepa. Sedaj govorim v imeni, imenu gospoda Pancerija, ki. Žal ne more biti prisoten, ampak me je prosil, da vam zastavim vprašanje. In sicer, on je bil poročevalec ali je poročevalec o direktivi o koncesijah in eh, po dolgih pogajanjih z Evropsko komisijo nam je uspelo vodo izuzeti iz eh, področja uporabi, uporabe direktive. Ampak Evropska komisija s tem ni zadovoljna. To vem. Vedno znova so nam to tudi povedali. Vprašanje je naslednje. Kaj se bo zgodilo sedaj? Nekajkrat je že bilo omenjeno, da bo čez dve ali tri leta izveden pregled in zanima me, ali boste takrat res še enkrat začeli s tem postopkom znova. Ali ni morda sedaj čas, da potegnemo črto, da rečemo, da je voda skupno dobro, da to ni blago in da moramo to tudi tako upoštevati. Hvala. Hvala, Evelyn Gippert. Kristina Gutierrez, za minuto. A ver, gracias, señor presidente. Me demo... Hvala, gospod predsednik. Ne srnjam se z vsem informacijami, ki smo jih tu slišali. Eh, voda je eh, javna dobrina, eh, mreže so tudi javno dobro, upravljanje pa je zasebno dobro številne občine obdržijo številna sredstva, ki so namenjena za vodo. Tukaj gre za 300 eh, ali 400 milijonov eh, evrov in to uporabljajo potem kot eh, črni denar. Dogovorijo se z zasebnim podjetjem in potem to uporabijo za svoje namene. Predvsem bi potrebovali transparentnost. Več se ukvarjamo naprimer z elektriko, pri vodi pa ne vemo, odkud prihaja in kako naprej. To je prvo vprašanje. Druga stvar pa je, da je treba regulirati transparentnost in jasnost. Eh, državljane je treba ozavestiti, eh, da je voda javno dobro. Poleg tega je treba eh, bolje upravljati partnerstvo na tem področju. Hvala. Hvala lepa sedaj pa odgovori na vprašanja. 8 minut. Sami se lahko odločate, kdo bo dobil besedo. Izvolite. Eh. Hvala lepa. Mislim, da ne bom potreboval toliko časa. Dvoje vseeno želim povedati. Danes dopoldan sem komisiji to temo že predstavil, namreč eh, preglednost. Danes popoldan sem bil nekoliko krajši na to temo, ampak zdi se mi, da je to zelo pomembno. Namreč gre za vprašanje, odkot dobički, kako visoki so, kdo ima od tega največ, kdo so zasebni deležniki pri teh eh, podjetjih, ki skrbijo za javno skrbo z vodo in kdo skrbi za ohranjanje omrežij, kdo skrbi za naložbe in kdo skrbi za to, da se ta podjetja razvijajo naprej. Mislim, da imamo tukaj še veliko pomanjkljivosti in eh, želel bi si, da bi imeli direktivo, ki bo jasno določala, kako se morajo zasebna podjetja vesti. Podjetja morajo kovati dobičke, to je jasno v mestu, kjer sam živim in delam, smo to doživeli. V berlinskem vodovodu smo imeli dve zasebne podjetji, ki sta sodelovali pri oskrbi z vodo in država se je odpovedala svojemu deležu za to, da bi zajamčila oziroma zagotovila zajamčene dobičke za zasebne vlagatelje. Tako ne gre potem še tema vodnih virov. Vodne vire moramo zagotavljati, vendar vodovodi so bili hm, včasih delujoči, delovali so, vse je bilo v redu. Potem pa je prišlo do težav, dvignila se je podtalnica in to je povzročilo zelo velike težave v družinskih hišah, naprimer ne gre samo za oskrbo z čisto pitno vodo, ampak gre tudi za negovanje povodnih območij in tako naprej. Sedaj pa tema liberalizacija in konkurenca. Če je v podjetju zasebni delež, oziroma če imamo samo javno podjetje, konkurence ni. Oskrba z vodo je naravni monopol in uh, tudi, če je zasebno podjetje vključeno v to, gre tukaj dejansko za stroj za tiskanje denarja. Komunalna ali podjetja lokalne skupnosti niso prisiljena k temu, da bi imela dobiček. Vsa sredstva, ki jih zaslužijo, lahko vlagajo nazaj v omrežje in tako naprej. In, uh, tukaj je ta velika razlika med zasebnimi in javnimi podjetji. Mislim, da sem eh, zadeve sedaj jasno predstavil. Ime mi je Tomaso Fattori, italijanski forum za vodo. V Evropski državljanski pobudi Naj pojasnim, da nikakršne zmede med storitvami in vode kot, do, kot take, kot dobrina sama zase, ne moramo ločevati vode od povezanih storitev. Ko govorimo o, o temeljni pravici, kajti zato, da, da imam dostop do kisika, e, mi zadostujejo pljuča, zato, da dostopam do vode, potrebujem določene storitve. Zato mi govorimo skupno o vodi in pa e, sanitetnih storitvah. Naj se osredotočim mislim tudi na nekaj osnovnih vprašanj naše pobude, ki se jim ne moremo izogniti z uh, argumentom subsidijarnosti. Prvo vprašanje je jasno. Potrebno je takoj zaustaviti pritiske v smeri liberalizacije. Ta pritisk objektivno prihaja strani Evropske komisije. To je bilo povedano uradno, da to ni politika komisije, ampak to smo že povedali, če si ogledamo, kaj se zahteva od Grčije, od Portugalske, vidimo, da je to njihova obveznost. Morate liberalizirati svoje. V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 sklada za, eh, eh, za, to, za, sklada za pomoč državam v težavah. In eh, torej komisija pač izkori, izkorišča ta, ta argument, kar zadeva države v južnem delu Evrope. Mi želimo torej, da se izrecno prizna a, te pravice kot temeljne človekove pravice z neko zakonodajno pobudo ad hoc oziroma z dodatki, k že veljavnim eh, zakondajnim aktom in to naj bi bilo potem tudi podvrženo eh, glasovanju na ravni Združenih narodih, narodov eh, v Evropski uniji. Noben državljan ne sme biti izključen iz dostopa do vode. To pomeni, da moramo poiskati tudi posebna sredstva za to, da zagotovimo naložbe za dostop do vode, predvsem v najrevnejših predeljih Evrope, kjer ta pravica ni še zajamčena. Vedno več je obvezno, obubožanih družin, ki tvegajo, da bodo izključene iz te storitve. In eh, revščina ne more biti razlog za to, da smo izključeni iz dostopa do te pravice. Tukaj govorimo o življenju, ne govorimo o trgih, o interesih. Torej, z našo državljansko pobudo želimo spremeniti okvir, govorimo o okviru, o tem, eh, o nečem, kar je še prej pred eh, vsakršno razpravo. Torej, želimo zagotoviti eh, pravzaprav človekove pravice, ne pa jamčenje profita in eh, trga. In še zadnja stvar, vemo, da ni v pristojnosti Evropske komisije tema javnega oziroma zasebnega upravljanja vodnih virov v posameznih državah članicah. In dejansko se nočemo osredotočiti, osredotočiti na to. Gre za okvir, za eh, pač pravice, pravico do eh, vode oziroma ehm, zagotovitev, da se ta storitev izuzame iz pravil za notranji trg. Tam, kjer so imeli prebivalci možno, da se izrazijo, so se. Izraz, so se potem izrazili proti liberalizaciji teh storitev. Eh, prišlo je do treh referendumov v Berlinu, v Madridu in v Italiji in vedno, vedno državljani so se izrazili proti vsakršni privatizaciji. Torej, dajmo vsaj priznati pravico do vode in recimo ne postopkom liberalizacije zgore na vzdolj. Če bodo državljani imeli pravico, da se izrazijo, boste videli, da bodo tudi oni rekli ne privatizacijam. very short to the French, uh, Zelo na kratko, francoski poslanki, uh, vi zagovarjate zasebna podjetja, ne podpirate javnih uh, podjetij, ampak uh, tukaj ne gre za zasebna vodna podjetja. Govorimo o uh, tem, da bi se Evropska komisija morala zavezati, da ne bo liberalizirala vodnih storitev. Ne morem. Uh, sprejeti tega, da vaša politična skupina eh, zagovarja liberalizacijo. Tukaj eh, ne gre za to, kar ste vi spraševali, ampak vsi eh, želimo samo zaveze Evropske komisije, da ne bo liberalizirala vodnih in sanitetnih storitev v Evropi. Hvala lepa. Gospod Jonathan Fall, generalni direktor generalnega direktorata. Markt, izvolite. Uh, Pozdravljeni, gospod in gospodje. Najprej naj povem, da je to zgodovinski dan. Zelo vesel sem, da sem lahko tu prisoten. Želim se dotakniti številnih točk, ki ste jih izpostavili. In upam, da bom razčistil tudi določene nesporazume. Najprej glede direktive o koncesijah. Eh, tukaj naj povem, da moramo jasno povedati, da komisija ne samo, da eh, ni nezadovoljna, ampak je zelo zadovoljna z rezultatom pogajan. Eh, tukaj imam izjavo Mišela Barnjeja z dne 21. junija lanskega leta. Citiral bom. Rešitev je, da vodo umaknemo iz direktive o koncesijah tukaj treba upoštevati željo številnih državljanov in zato bom predlagal eh, drugim komisarjem in gospodu Barosu, da to odločitev podprejo. To je res storil in komisija bo še naprej spremljala situacijo v vodnem sektorju. Zdaj pa naj se dotaknem pregleda in pa določenih skrbi, ki so bile izražene. Namreč, da tukaj prihaja do signala, da bomo skozi Eh, zaprta vrata oziroma skozi neka zadnja vrata te odločitve spremenili. Ne, moramo seveda spremljati situacijo v državah članicah. Pomembno je tudi upoštevati, da temeljne demokratične odločitve o tem, kako organizirati določbo o vodi, te odločitve se spremejo na lokalni ravni. Evropska unija nima nobenih pristojnosti, da bi tukaj odrejala, da eh, morajo vodo dobavljati oziroma eh, eh, vodo zagotavljati na tak ali drugačen način. Zato imamo toliko različnih načinov po mestih, državah in regijah Evropske unije. To je stvar eh, lokalno sprejetih demokratičnih odločitev. Stvari se lahko pregledajo in spremenijo in komisija bo v petih letih, kot to vedno stori, pri takih kompleksnih zakonodajnih aktih pogledala, kakšna je situacija in bo Evropskemu parlamentu ter svetu poročala o tem. Upoštevali bomo seveda vse nadaljne eh, dogodke, ki se bodo zgodili eh, po tej zgodovinski pobudi. Zdaj vam ne morem povedati, nihče vam ne more, kaj bo komisija naredila čez pet let lahko pa uganem, mislim, da eh, s precejšno gotovostjo, da bo eh, zagotovo upoštevala dogodke, ki jih bo sprožila ta pobuda. In eh, zasledovali bomo tudi razpravo v državah članicah. Videli bomo, kako bo delovala direktiva v koncesijah in bomo potem tudi mi delali na tem. Še nekaj drugih tem bi se rad dotaknil. Mm, tukaj se bom eh, navezal na splošno eh, vprašanje liberalizacije vode. Ali lahko komisija jasno zatrdi, da nima nobenega načrta eh, liberalizirati dobave vode? Tukaj moramo najprej imeti jasno definicijo liberalizacije vode. Liberalizacija ni sa stvar kot privatizacija, glede tega se vsi strinjamo. In Eh, naj povem, da je to stvar predvsem držav članic. Če se države članice ali pa lokalne ravni v državah članicah v skladu s svojo ustavo, s svojim sistemom odločijo, da bodo vodo zagotavljali na tak ali drugačen način, je to njihova stvar. Če se odločijo, da bodo upravljanje in zagotavljanje vode države obdržale v javnih rokah, Eh, izolirano od trga, potem to lahko storijo. Številne države so to že storile in danes tukaj so spregovorili njihovi predstavniki. O tem eh, nimamo potem nič eh, povedati, pogodbe nas obvezujejo na ta način. V drugih državah pa so določene vidike zagotavljanja vodnih storitev odprli trgu. Mm, to se je eh, zgodilo. In eh, trg eh, vključuje tudi notranji trg Evropske unije in posamezne trge v državah članicah. Tukaj so pomembna pravila o transparentnosti, o nediskriminaciji in tako naprej. torej lokalne in regionalne oblasti so tiste, ki se odločajo o tem, eh, ne evropska demokratična raven. Mi se moramo tukaj eh, soočati s posledicami odločitev, ki so sprejete na lokalni ravni. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Mišel Barnier je podal jasno izjavo, to so pokazala tudi njegova dejanja in dejanja drugih komisarjev da ne bi prišlo do še kakšnega nesporazuma, smo vodo umaknili iz obsega direktive o koncesijah. Nikakršnih načrtov nimamo, da bi nadalje ukrepali v smeri liberalizacije vode, kot ste si nekateri to razlagali. Še naprej bomo proučevali, kaj se bo dogajalo na eh, lokalni, regionalni, nacionalni ravni v vseh državah članicah in bomo tudi ukrepali, če bo potrebno. Najkasneje pa čez pet let, ko bomo pregledali izvajanje direktive o koncesijah. Hvala. Hvala lepa. Na koncu za minuto še gospod Ot. Izvolite. Hvala lepa. Dejali ste, da ne veste, kaj bo komisija menila čez pet let. No, mi tudi ne. Zato je sedaj potreben ta korak, da rečemo, da priznavamo, da je oskrba z vodo človekova pravica, da to spada v okvir zagotavljanja javnega dobrega in da to ne bo vključeno v pravila notranjega trga. Če bomo to storili, potem mora komisija spremeniti obstoječa pravila, zato pa potrebuje večino vedno znova imamo iste razprave o tem, ali bi odprli trg na področju oskrbe z vodo in sanitarijami. In to je enak problem, ki teče že 20 let. Vsakih nekaj let se ta tema pojavi. Zato mi sedaj pravimo, da je čas, da potegnemo črto in tudi v okviru volilnega boja je prav gotovo to tema, o kateri bodo poslanci ali bodoči poslanci vroče razpravljali. Hvala. Hvala lepa, gospod Ot. Sedaj pa sklepne izjave. Zelo sem zadovoljen, da lahko tukaj predstavim dva predstavnika dveh institucij, ki jih nimamo pogosto tukaj. Iz eh, ekonomskega socialnega odbora je tukaj gospa Lenoj dve minuti. Izvolite. Hvala. Predsednik, zastopam ekonomsko-socialni odbor in Od komisije smo zahtevali in podpiramo pobudo za zakonodajo, ki naj zagotovi, da bo dostop do vode in sanitari človekova pravica in to predvsem eh, v okviru tudi po letu 2015, zato da bi spodbudili eh, dobavo eh, vode in sanitari kot osnovno storitev gospodar, splošnega gospodarskega interesa torej potrebno je eh, to politiko vključiti v druge evropske politike um, Dobro bi bilo imeti ustrezno sporočilo za partnerstva, eh, za inovacije na področju voda. Eh, po drugi strani smo tudi sprejeli gospo Pitel, generalno sekretarko Federacije za javne storitve Ob priložnosti našega plenarnega zasedanja septembra tega lansko leto, ko smo sprejeli akcijski načrt za uh, varovanje vodnih virov v Evropi in podpiramo torej to pobudo. Pomembno je, da je priznamo dejstvo, da zato, da lahko izvajamo to zakonodajo, ki zagotavlja dostop do vode vsem, da razlikujemo med storitvami za podjetja, ki proizvajajo in ustvarjajo dobiček in pa storitve za državljane torej storitve za ljudi. In v tem smislu se nam zdi torej eh, po eni strani, da je treba dati na voljo, na pregleden način rezultate raziskav, ki so bile financirane iz partnerstev za inovacije za vode, predvsem namenjene torej, eh, teritorijalnim kolektivnostim in pa socialnim gospodarstvom voda mora biti taka, ki eh, jo, naj jo lahko z lahkoto čistimo in obdelujemo. Imamo eh, dolg suznam onesnaževalnih snovi, ki jih ne bi smeli najti v potalnicah in površinskih vodah. Ta seznam bi moral biti podaljšan eh, ravno za ta namen. Pomembno je tudi, da Evropska unija v svojih sosedskih in komercialnih politikah upošteva in posveča pozornost ukrepom, ki se sprejemajo na našem ozemlju in tudi z ozirom na učinek, ki jih te politike imajo za zunanjo politiko. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu odbora regij Mišel Ljubohan. Hvala, predsednik, hvala lepa. Čestitamo organizatorjem te prve evropske državljanske pobude. Zahvaljujemo se tudi vam, gospod predsednik, ker ste vključili odbor regiji v to a, priložnost. Imeli smo možnost se pogovarjati o tej prvi državljanski pobudi na ravni odbora regiji z podpredsednikom pobude, z gospodom Gudrijanom in smo razvili dve mnenji v zvezi s tem. Prvo o vlogi lokalnih oblasti in regionalnih lokalnih oblasti pri spodbujanju trajnostnega upravljanja z vodo in drugo mnenje o dodeljevanju koncesijskih pogodb. E, katera je politična vsebina našega stališča? Torej prvič, voda je e, dobrina, ki je nujna za življenje in regionalne lokalne oblasti imajo ključno vlogo pri upravljanju z vsem tem in um, tudi uh, kolegi so to že izpostavili. Uh, regije so odgovorne za javno dobavo, za distribucijo in za upravljanje z odpadnimi vodami. Te regionalne in lokalne oblasti, gospod podpredsednik, bi morali biti tesno upletene v prihodnje evropske politike eh, na vodnem področju. Drugi element nasprotujemo odločno temu, da bi vodo podvrgli logiki trga, pravilom konkurence, Voda je za nas eh, omejena dobrina človeštva in je nujna za preživetje človeškega bitja in ekosistemov. In zaradi tega je treba izključiti storitve, ki so povedane, povezane z uporabo vode iz direktive o dodeljevanju koncesij in je treba sprejeti jasno politiko um, na področju določanja tarif. Moramo torej spoštovati in zaščititi to uh, skupno dobro v interesu prihodnjih generacij Torej, to je stališče odbora regije, gospod predsednik, in se vam zahvaljujem, da ste mi dali možnost, da jo izpostavim. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Godrijan, pred, podpredsednik eh, odbora državljanske pobude. Izvolite. Uh, uh, <clears throat> Najlepša hvala. Številni ste rekli, da ste priča zgodovinskemu dogodku in ta dogodek je res zgodovinski. Gre za prvo evropsko pobudo, ki je presegla meje in je eh, neko temo prinesla na evropsko agendo. To je zgodovinski dogodek, eh, tudi eh, zgodovinski dogodek za participativno demokracijo v Evropi. Evropska federacija javnih storitev v povezavi s številnimi organizacijami, tega ne morem dovolj povdariti, to so organizacije žensk, boje proti revščini, določene politične skupine, določene občine so se angažirale, potem ljudje z kulturnega področja, umetniki, ki so vsi podprli to kampanjo. Vsem se zahvaljujem za izkazano podporo. Ljudje, ki so podprli Evropsko pobudo državljanov, Eh, pravice do vode in eh, sanitetnih storitev. Eh, so podali prošno, da komisija to pravico poudari kot človekovo pravico, enako kot so to storili leta 2010 Združeni narodi. Mm, tako da bodo ljudje imeli dostop do zanesljive, pitne, čiste vode. To mora postati temeljne, temeljno načelo tudi eh, zunanje razvojne politike. Ko gre za trgovinsko politiko Evropske unije, mm, so številni člani parlamenta eh, povdarili pozitiven prispevek, eh, ko govorimo o človekovi pravici do vode in sanitetnih storitev, tudi drugod po svetu. Številni naši podporniki so tudi jasno rekli, da jasno podpirajo, močno podpirajo. Eh, to, da voda in zanitetne storitve ne smejo biti predmet notranjega trga. Eh, ti ljudje tudi ne želijo, da se te storitve liberalizirajo. Čez pet let eh, ne vemo, kaj se bo zgodilo, kot je to povedal tudi predstavnik komisije. Mi želimo samo eh, neko zagotovilo, da se vodne storitve ne bodo liberalizirale v Evropski uniji mi poudarjamo to, da ne potrebujemo nobenih pobud strani Evropske komisije na tem področju. To je zelo jasna uh, in enostavna zahteva. Voda ni kakršnakoli dobrina, gre za javno dobro, gre za življenje. Uh, to je redek vir, naravni monopol. In ta vir je treba zaščititi tudi za prihodne generacije. Naša eh, evropska državljanska pobuda eh, govori o priznavanju vodnih in sanitetnih storitev kot ključnih za življenje, za okolje in tudi za naše gospodarstvo. Evropska državljanska pobuda pravica do vode je doživela podporo milijonov ljudi povsod po Evropski uniji. Nekateri so se sestajali na sestankih eh, sindikatov, organizacij, sestajali so se eh, na trgih po Evropski uniji, eh, se obračali na občine, bili so zelo aktivni. V našem odboru državljanske pobude se vam zahvaljujemo za vso to podporo. Hvala vsem državljanom, ki ste podpisali to pobudo. Razprava je tudi pokazala, da je zdaj žogica na strani Evropske komisije. Tukaj imamo priložnost, Evropska komisija ima priložnost, da pokaže, kakšna je lahko Evropska unija, da lahko gre za pozitivne projekte, da lahko eh, človekove pravice postavimo v središče in da naredimo nekaj, kar je pomembno za to generacijo in tudi za vse prihodne. Mislim, da govorim v imenu vseh, ki so podpisali to peticijo. Ehm, komisija, prosim, ne. Eh, razočarajte nas, ukrepajte glede te pobude in glede naših prošenj. Začeli smo to zasedanje eh, z veliko udeležbo, tudi številni evropski poslanci so to ugotovili, kajti mislimo, da imamo razlog za eh, praznovanje. Pravi razlog za praznovanje pa bo takrat, ko bo komisija dejansko ukrepala in eh, ko bo upoštevala to pobudo evropskih državljanov. Takrat bomo lahko rekli, da je evropska državljanska pobuda orodje participativne demokracije in ne nekaj, eh, kar lahko, eh, kar tako vržete čez ramo. Prosim komisija, da dejansko ukrepate. Hvala lepa. Gospod Gordian. Sedaj pa dajem besedo podpredsedniku Evropske komisije in sicer gospod Ševčevič nam bo povedal, kaj nas še čaja. 22. marca bomo imeli svetovni dan voda in do 22. marca, tako pravijo, naj bi dobili predlog strani komisije. Izvolite. Ja, hvala, Matijas. Hvala tudi vsem vam, ki ste tako množično prišli sem. Še enkrat bi rad povdaril, kako zelo cenim eh, vsa prizadevanja organizacijskega odbora, da je dosegal eh, tako ličen rezultat. Eh, podpora je res množična, tako v številkah kot geografski porazdelitvi. Dan je bil eh, kar dolg, razprava zelo intenzivna. In eh, prek te razprave smo pokazali, kako je pobuda eh, to pomembno temo prinesla na mizo Evropske institucije, evropskih institucij oziroma Evropske komisije. Mm, o tem smo poglobljeno razpravljali tukaj z Evropskim parlamentom. To je bilo pomembno srečanje, seznanili smo se z vašimi mnenji, slišali, kaj je tisto, česar si najbolj želite. Eh, Jan Willem eh, je zelo jasno povdaril svoje zahteve, mi pa se bomo na to odzvali postopno. Imamo številne roke, števila pravila zdaj moramo najprej pripraviti sporočilo, v katerem bomo analizirali vse vidike. Ne bi bilo resno, če bi kar danes tukaj eh, predstavili zaključke. Moramo si ogledati še vse razsežnosti, pa tudi omejitve, ki jih moramo spoštovati pri evropski zakonodaji. Naš predsednik je tudi rekel, da bomo pripravili sporočilo do 20. marca. Naj povdarim še nekaj dejstev, eh, ki so tudi zame zelo pomembna. Jaz sem slišal vaš eh, poziv, da bi še nadalje eh, priznali vodo kot človekovo pravico. Vprašanje je, kako to izvajati v praksi, kako to um, razložiti posod po Evropski uniji, da bo razumevanje enotno. Uh, Slišali smo tudi predloge o razvoju naših eh, razvojnih politik v, politik v državah tretjega sveta. Seveda bomo razmislili o tem, kako lahko še več naredimo. Eh, poslušal sem tudi vaše pozive o izmenjavi najboljših praks, eh, kako bi to uskladili po Evropski uniji. Zelo jasno je. Eh, eh, yeah da morajo državljani izvedeti, kako vse skupaj deluje, kako se tu obrača eh, denar, kako dobiti najboljšo storitev za denar, ki ga plačajo. Za komisijo eh, ne bo lahka naloga pripraviti ustrezno sporočilo, kajti v Evropske unije obstaja eh, veliko razlik. Poleg tega je tu upletenih veliko generalnih direktoratov, kar 12 jih je in vsi bodo morali oceniti, kako se približati vaši pobudi, kako jo obravnavati. In mislim, da nam bo to dobro uspelo. Pa še nekaj konkretnih tem, ki so bile izpostavljene, prostotrgovinski sporazum, naprimer, že zjutraj smo razpravljali o tem, ampak bom še zdaj eh, to ponovil, ko gre za storitve javnega in splošnega interesa. Eh, je komisija vedno previdna, ko to vključuje v eh, pogajalski mandat. To smo pokazali že večkrat, eh, vključno s primerom pogajanj o s Kanado. Ko gre za klauzulo o investicijah, nekateri ste sprožili tudi to vprašanje. V zvezi s tem naj povem, da je tudi tukaj komisija ukrepala pozitivno. Vedno organiziramo posvetovanja in jih tudi bomo v bližnji prihodnosti potem kako se pogajati, kako doseči dober položaj v teh pogajanjih, istočasno pa kako mm, obveščati evropske državljane in pa nacionalne parlamente o tem procesu. Večkrat eh, je bilo postavljeno tudi vprašanje, predvsem strani grških kolegov, glede trojke. Veste, kako je bila trojka ustvarjena Veste, da je šlo za uh, ukrep v krizi. Poznate tudi uh, proračun Evropske komisije in veste, koliko denarja je bilo potrebnega za različne finančne programe v Evropski uniji. Uh, žal mi je za naslednje uh, stvari, če gre za politično ceno, ki jo je treba plačati, mora to storiti ponavadi Evropska komisija in mislim, da to ni pošteno. Mislim, da če ne bi bilo komisije, bi bila situacija v številnih državah veliko slabša. Naj vam povem, da se od vsega začetka borimo za Grčijo, še naprej se bomo eh, borili in pogosto eh, nam to ni priznano. Večkrat sem obiskal Grčijo v zadnjih nekaj mesecih. Bil sem eh, zelo navdušen nad prizadevanji, ne samo jaz, ampak tudi moji kolegi. Zavedamo se trpljenja Grkov in žrtev Grkov ampak uh, vidimo, da je Grčija uh, zdaj uh, v plusu, Irska in Španija se vračata na trg. Portugalska ima tudi veliko boljše rezultate kot uh, v številnih letih predtem. Torej, končno se začenja bolj pozitivno obdobje in upam, da se bo to nadaljevalo, upam, da bodo eh, državljani to prej ali slej začeti, začeli čutiti. Če spregovorimo še o plinu iz skrilavca, potem eh, najbrž številni veste, da smo pripravili priporočila o plinu iz skrilavca. Ehm, to je del našega paketa, energetskega paketa, ki smo ga sprejeli pred nekaj meseci. Minimalni kriterij, ki bi zaščitil okolje, je nujno potreben in smo ga tudi določili. Na tej stopni bomo proces eh, redno in podrobno spremljali. Upoštevali bomo tudi načelo subsidijarnosti državam članicam, bomo omogočili, da začnejo raziskave na tem področju, če si tega želijo. Eh, proces bomo tudi v kratkem času pregledali, tako da bomo lahko ocenili, kako se ta tehnika uporablja in kakšni so okoljski učinki. Naj zaključim še eh, z neko temo, na katero smo lahko ponosni. Številni med vami ste jasno povedali in sam tudi želim povdariti, da je Evropska unija eh, globalna voditeljica, globalni vodja na področju okolja in zaščite okolja. Standardi pri nas so najvišji in to po zaslugi vas, po zaslugi Evropskega parlamenta, po zaslugi ustrajnosti Evropskega parlamenta, ki je zelo odločen, ko gre za okoljske politike in okoljske zahteve. Mislim, da smo na to lahko ponosni. Lahko vam zagotovim tudi, da komisija eh, želi ostati na prvem mestu v svetu, ko gre za okoljevarstvene politike. V naslednjih tednih in mesecih bomo potrebovali vašo pomoč in sicer na področju, kjer se moramo pogosto eh, boriti in sicer, ko gre za eh, ponovno nacionalizacijo določenih postopkov. Tudi na področjih, kjer je Evropska komisija oziroma Evropska unija eh, desetletja dolgo upravljala eh, stvari. Mislim, da je to zelo pomembna tema, o kateri bi morali razpravljati v predvoljivnem obdobju. Eh, sicer pa se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala. Hvala lepo. Zahvaljujem se pobudniku prve uspešne evropske državljanske pobude, to je gospa Pere. Ona je predsednica te pobude, Zahvaljujem se tudi podpredsedniku komisije. Brez njega pobude državljanov sploh ne bi imeli. Ne bi bilo mogoče, da bi se državljani te pobude udeležili tudi preko spleta. Ta tema je zelo občutljiva. To je postalo jasno danes. Gre za dostop do pitne vode in sanitarije. Tudi v okviru pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu. Evropska komisija ima to vedno v mislih. Večkrat je že parlament eh, poskrbel, da sporazum ni uspel. Voda spada med tiste zgodbe, ki so pomembne za državljane. Evropska komisija ima zaenkrat tukaj drugačno politiko in lepo prosim, da to upoštevate v prihodnje. Predsednika parlamenta bom obvestil o poteku današnje javne predstavitve. Povedal mu bom, kakšni so bili rezultati razprave. Zahvaljujem se službam na levi in na desni. Zahvaljujem se tudi komisiji in parlamentu. Tukaj je bil letos tudi predstavnik sveta. Pozabili smo vas. Eh, omeniti prej, pri naslednji reformi pogodbe upam, da boste tudi vi dobili mesto tukaj zgoraj na govorniškem odru. Gospod Ševčevič je bil večkrat tarča kritike in eh, mislim, da bi v prihodnosti tudi svet moral sedeti tukaj z nami. Mislim, da bi morali biti vključeni v ta postopek, v vse tri institucije bi morale tukaj odgovarjati. To bi bila prava demokracija, kakorkoli že, dan danes pa smo bili priča prvi uspešni evropski državljanski pobudi in vam, pobudnikom, lahko povem, da bo Evropski parlament zelo pozorno spremljal komisijo, kaj bo storila v zvezi s tem. Tudi mi imamo pravico do poročil na lasno pobudo, ki imajo konkretne posledice in po potrebi bomo to tudi storili. Namreč eh, pripravili bomo zakonodajno poročilo. Milijon 900 tisoč oddanih podpisov je zelo pomemben in jasen signal in mislim, da so državljani spregovorili jasno in glasno. Toliko zaenkrat, gospod podpredsednik. In kolikor sem slišal, je gost, ki mu je pred nekaj časa bilo nekoliko slabo, je sedaj spet eh, v redu, okreva. Upam, da bo tako tudi naprej. Zahvaljujem se vsem, ki ste bili tukaj. Prosim, upoštevajte to, o čemer smo danes govorili. Želim vam lepo pot domov in hvala lepa.